Good afternoon, colleagues. Welcome to our meeting today. Lepo pozdravljeni, spoštovani kolegi, dobrodošli. Najprej gremo na prvo točko dnevnega reda, to je sprejetje dnevnega reda. Če nima no, še nobene pripombe, lahko dnevni red sprejmemo. Prosim za tišino. Prva točka izmenjava mnen s podpredsednikom komisije Jurkijem Katajnenom. gospodu podpredsedniku Katajnenu se moramo zahvaliti za to, da je veliko krat na voljo, da pride k nam, da razpravlja o za nas zelo podnebnih zadevah, kot tudi za komisijo seveda. Današnja izmenjava mnen bo o delovnem načrtu za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016 in do 2019. To področje je prednostnega pomena za nas in za komisijo. Izvolite, gospod podprednik, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Najlepša hvala, da ste me povabili zopet k vam, da lahko razpravljamo o pomembnih zadevah in tokrat bo to okoljsko primerni zasnovi. Lani je komisija sprejela To je bil torej del zelenega svežnja. Zelo pametno pa je bilo to uvrstiti v širši kontekst. Direktiva o ekološki zasnovi je verjetno eden tistih delov zakonodaje, ki je najbolj napačno razumljen veliko ljudi, je namreč to zakonodajo kritiziralo, češ, da se osredotoča na podrobnosti brez pravega pomena za vsakdanjo življenje. Seveda pa je realnost popolnoma drugačna. And, and Zato sem dejal, da je bilo dobro, da smo ta delovni načrt postavili v širši kontekst, zaradi tega, ker razlaga, zakaj te, je ta direktiva in ukrepi s tem v zvezi tako zelo pomembni. Tako namreč lahko lažje dosežemo zastavljene cilje, če na to gledate z vidika podnebnih sprememb in izboljšave energetske učinkovitosti kot del naše strategije. Prepričan sem, da to področje zelo dobro poznate, da mi ni treba razlagati osnovnih vprašanj. Kot pa veste, je treba poštevati tako potrošnike kot podjetja, ko preučujemo možne priložnosti, ki jih odpiramo z direktivo o okoljsko primernih zasnovi. Potrošniki morajo imeti dobro informirani za to, da lahko sprejemajo zavestne odločitve. Evropska potrošniška organizacija ocenjuje, da bi gospodinstva lahko prihranila okrog 450 evrov. Komisija torej kot rezultat te direktive. V komisiji smo ocenili, da se ta znezek vrti okrog 500 evrov, torej približno enako ko potrošniki lahko spremejo zavestne odločitve pri izbiri energetsko učinkovitih proizvodov, lahko vsako leto prihranijo znaten znesek. Direktiva okoljsko primerni zasnovi daje tudi nove priložnosti za podjetja. Kajti s temi oznakami in ukrepi za okoljsko primerno zasnovo, istočasno ustvarjamo enotni trg, kjer vsi proizvodi, naj bodo to evropski ali iz tretjih držav, morajo izpolnjevati enake kriterije. Povratne informacije, ki smo jih dobili zasebnega sektorja, z industrije, so bile zelo pozitivne. Ne samo tisti, ki proizvajajo takšne proizvode, ampak tudi tista podjetja, ki potem odkupujejo te proizvode, lahko prihranijo denar. Dobivamo zelo pozitivne povratne informacije, kot mogoče pred nekaj leti. Okoljsko primerna zasnova je z nami že okrog 11 let. Imamo 30 obvezujočih pravnih aktov in zakonov, ki se osredotočajo na energetsko učinkovitost, najvišjo dovoljeno raven hrupa, oprave vod in tako dalje. 15 od teh proizvodnih skupin so podvrženi obvezujočemu ekooznačevanju. Torej, to je piramida, kjer ocenimo z oznakami od A do G po energetski učinkovitosti. Na tak način lahko že prihranimo toliko energije, kot je letna energetska poraba Italije. Torej, vsako leto prihranimo. zmanjšamo porabo energije v Evropski uniji enako, kot jo porabi Italija vsako leto, zaradi teh ukrepov znotraj okoljsko primerne zasnove. Gre za enakovredno količino, kot jo dobimo z 1,3 milijarde sočkov nafte ali pa 130 jedrskimi elektrarnami. Torej govorimo o velikem vplivu in šir, širokih in obsežnih posledicah. Vsakdo lahko sam zase ocene, če gre za nekaj velikega ali malega. Če si pogledate sam, en samcat grelec za vode, potem to ni veliko. Če pa združite vse grelce vode, potem vidite, koliko lahko skupaj prihranimo na energiji, potem vidite, da so posledice res obsežne. Delavni načrt za okoljsko primerno zasnovo, ki je bil sprejet ob koncu lanskega leta, je dodal sedem točk na seznam okoljske primerne zasnove. Imamo eh, avtomobilske sisteme, sušilce za lase, dvigala, grelce za vode in eh, čistilne naprave eh, z visokim pritiskom. Torej, ko bodo vsi ti proizvodi znotraj te direktive, bomo prihranili še dodatne energije in to vrhane toliko, kot jo porabi Švedska vsako leto. Potrebovali bomo 50 tisoč eh, veternih elektran ali pa 30 tisoč eh, jedrskih elektran manj ali pa 400 milijonov sočkov nafte manj v Evropski uniji. Samo toliko za ilustracijo, da si lahko predstavljate, kako zelo pomembna je ta direktiva. Sedaj pa o krožnem gospodarstvu, ponovni uporabi, nadgradnji in o uporabi recikliranega materijala. To bomo še bolj podrobno preučili, zaradi tega, ker za to potrebujemo specifično skupino zato da lahko začnemo z izvanjem delovnih načrtov in akcijskih načrtov za krožno gospodarstvo. Gospa predsedujoča, skušam povedati, da ta direktiva in označevanje energetske učinkovitosti zelo dobro delujeta. Lahko pa storimo še več, bomo lahko vključili še druge vidike, kot je ponovna uporaba reciklaža, nadgradnja in tako dalje. Za konec bi rad povedal, to mislim, da je jasno za vse, ki ste tukaj v odboru, da moramo še bolj ozaveščati naše državljane o teh ukrepih. Vsakdo želi slišati dejstva, ki smo jih eh, in rezultate, ki smo jih dosegli s to direktivo. Tako bomo dokazali, kaj vse lahko dosežemo z integracijo in to lahko dosežemo samo z integrirano Evropo. Če bi bila Evropa razkosana in razdobljena, tega ne bi mogli doseči niti ne tako dobrih rezultatov. Najlepša hvala podpredsednik Katanin. Očitno je, da je dodana vrednost Evrope ta, O tem bomo razpravljali tudi v odboru o dodani vrednosti Evrope v in zato je vaš prispevek še toliko bolj nažuren. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Sedaj bomo dali besedo kolegom, ki bi vam radi zastavljali vprašanje. Prvi je gospod Lize. Zaradi tega, ker mora gospod Peterle oditi, mu bom odstopil prvo mesto. Najlepša hvala. Sedaj smo manj birokratski, naslednjič se z nama ne bom uporabila. Gospod Petrle, najlepša hvala. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Peter. Rekl, da gospod podpredsednik, eh, I will continue in slovenski language. Eh, rad bi vam povedal, da je tole lepši del mojega dneva danes, eh, ker poslušamo nekaj Eh, kar deluje in kar ljudje razumejo. Eh, jaz sem zelo vesel eh, tega koncepta in ga podpiram in mislim, da je postavitev projekta v širši kontekst konceptualno <clears throat> zelo dober pristop in posebej sem vesel pozornosti do celotnega življenjskega cikla eh, proizvodov. Eh, in eh, jaz vidim vse to kot pomemben del takvanega zelenega, zelenega paketa. In tukaj gre za, kot sem rekel, razumljivo zadevo in ljudje lahko vidijo oziroma merijo posledice. Eh, torej, jaz želim vso srečo pri nadaljevanju, vidim, da so zadeve zelo celovito zastavljene, imam pa dve vprašanje. Eh, kako so vaši sogovorniki obravnavali vprašanje regulacije? Mi pri takih novitetah večkrat slišimo kritike, zdaj bo pa preveč regulacije, to bo stalo, etiketiranje bo dražje in tako naprej. Torej, to vprašanje me zanima, kako ga rešujete drugič, kako se boste lotili promocije tega projekta, ki po mojem zasluži resnično dobro promocijo. Hvala lepa in vso srečo naprej. Thank you very much, Najlepša hvala. Gospa Dali. Grazie, chair. One on opcionare taj aplilek u lil... Najlepša, hvala. Għad għost nisimak titkellem anki għalix tajab nitċara u nenfasidżaw li l-Europa miex l-uniku reġjun laqas li jgħati foka u jimbotta u jipromovi il-qoddim il-modell ta' negozju u ek. Eddina regija je Europa ki spodbuja kružno gospodarstvo. Kitajska je ravno tako uvedla nove ukrepe za spodbujanje krožnega gospodarstva in to v več sektorjih. Kitajska se zelo trudi za okrepitev trajnostnosti in zdržnosti zdrž, in eh, vseh proizvodov. To je zelo pomembno, če upoštevamo, da je Kitajska ključna proizvodnica. V poročilu Združenih narodov je bilo zapisano, da če bo tudi Indija uvedla krožno gospodarstvo, bo ravno tako letno pridobila 600 24 milijard evrov na leto in to kot prihranek za gospodinstva. S tem bomo ravno tako zmanjšali negativne posledice toplogrednih plinov, onesnaženosti in prekomernega prometa. Rada bi vam zastavila vprašanje v zvezi z okoljsko primerno zasnovo. Glede na vašo predstavitev in rada bi slišala, če nam lahko kaj več poveste o posebnih konkretnih ukrepih, ki jih želi komisija uvesti za izboljšanje okoljske primerne zasnove za okrepitev krožnega gospodarstva. Zanima me tudi, kako bo komisija omogočila sodelovanje med državami članicami na področju nadzora trga, zato da bomo omogočili boljše izvanje te zakonodaje. Najlepša hvala, gospod Gerbrandi. Naj vas opomnim, da imate na voljo dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, najlepša hvala, gospod komisar, da ste zopet z nami. Omenili ste, kako zelo pomembno je, da, da ozaveščamo naše državljane. S tem se strinjam. Pa še nekaj je. In to je, da ozaveščamo tudi naše vodilne politike. Spominjam se Franca Timmermansa leta 2016 v času volivne kampanje za Evropski parlament, kjer se je šalil na račun direktive o sesalcih za prah na nizozemskem. Ko pa je pristopil v Evropsko komisijo, je začel razumeti, zakaj gre pri tej direktivi in da gre za okoljsko primerno zasnovo in da gre za energetski prihranek. Tako vidite, kako zelo hitro se lahko šalimo na ta račun in kako zelo hitro ljudje vidijo, kakšne priložnosti vsebujejo te direktive. Franz Timmermans in tudi ministri in tudi predsednik Evropske komisije morajo pristopiti k našim prizadevanjem. To je naš problem. Sedaj smo nekje ujeti v tehnokratskem procesu in če si pogledate delovni načrt, za prispevek krožnega gospodarstva. Zelo dobro poznam to področje, vendar pa ne razumem, zakaj gre. Preveč besedičene je tukaj in nič konkretnega ne povemo. Ko sem pregledal druge načrte, sem videl, da je predlog direktive za televizijo in tudi za druge naprave z ekranom. Podlaga za razpravo z industrijo, kako bomo nadaljevali. Vemo natančno, kaj moramo storiti, vendar pa nismo dovolj politično drzni, da bi to tudi storili. Nimamo dovolj moči za preprečevanje in Zanima me, to je moje vprašanje, kdaj bomo resnično ukrepali na politični ravni in da bomo opustili to tehnokratsko raven. Najlepša hvala. Gospa Auken. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste prišli. Mm, komisija je šipka, ne mi, gospod Gerbrandi. Poglejte si vašo lastno politično družino, gospoda Timermansa, gospoda Junkersa, ki nista nič razumela in sta to zlorabila za politično kampanjo. Mi, ki to direktivo poznamo, bi lahko z lahkoto prepričali naše državljane, da je ta direktiva zelo koristna. Pričakujemo, da je to zelo koristna močno zauzete in prizadevanje za to, da bomo začeli z izvanjem direktive. Koncept je zelo dober in kot tudi komplementarni ukrepi. Tudi etiketiranje je zelo koristno za naše potrošnike. Potrošniki morajo vedeti, koliko vode, koliko energije porabijo v straniših, v kopalnicah in tako dalje pomagati moramo našim državljanom, da prihranijo energijo. Veliko eh, ljudi si želi okoljsko primerne zasnove v svojih pametnih telefonih. To je zelo dobro, če bi, lah, če bi resnično uvedli možnost recikliranja. ste uložili dovolj finančnih sredstev in človeških virov, da bo iz tega res kaj nastalo, da nam boste lahko pripravili na načrt, kjer bo razvidno, če imate dovolj virov na voljo in če bo res prišlo do izvanja. Najlepša hvala, gospod Donjano. Gospod Donjano. Merci, madame, madame la prezidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, predstavitev tega programa komisije eh, poteka eh, sočasno s tem, ko razpravljamo o eh, predvideni obsolescenci. Mislim, da bi morali ob tem razmišljati tudi o krepitvi jamstev in garanci za vsega. Eh, proizvode. Vsaj za nekatere kategorije. Težko pa je določiti krize, kriterije za uh, energetsko porabo in eh, trajnost. Ampak temu se moramo posvetiti. Pogosto je dejstvo, da uh, je strošek za proizvodnjo določenega proizvoda zelo nizek. Uh, tisto, ki uh, Eh, vodi k nizkim standardom za te proizvode. Zanima me, kako komisija eh, razmišlja o eh, trajnosti in o nizkocenovni proizvodnji, o masovni proizvodnji. A ne bi bilo bolje, da bi takšne proizvode zamenjali z okolju bolj prijaznimi proizvodi? govorimo naprimer o uh, led uh, svetilkah um, in uh, tako naprej. Hvala. Najlepša hvala. Gospod komisar, želite odgovoriti na vprašanja? Najlepša hvala. Naj vam predstavim še eno dejstvo, ki je lahko zanimivo za vas. Če se pogledate energetski prihranek, ki ga lahko pridobimo z bivšo direktivo o okoljsko primernih zasnovi za proizvode, kjer govorimo o letni porabi, s temi prihranki lahko tudi zmanjšamo to emisije toplogrednih primov za 340 megatonov ton, kar je enako kot celotno delovanje ETS-a. Torej, samo s to proizvodno zasnovo lahko znižamo emisije CO2 na enaki ravni kot sektor ETS. Brez te direktive ne bi mogli povezati naših potrošnikov z bojem proti podnebnim spremembam. Ves pritisk smo izvali na proizvodnjo. Sedaj pa naši potrošniki lahko zavestno odločajo o svojih nakupih, lahko končno dosežemo dobre rezultate. Gospod Petrlej je spraševal, kako moji kolegi gledajo na to direktivo. Veliko različnih vidikov smo slišali in več rezultatov, večjo vidnost in pomembnost je dosegla ta direktiva. In sedaj ima ta direktiva dosti večjo politično podporo kot takoli prej. čeprav smo za to delo potrebovali več časa kot ponavadi in smo izrazili veliko političnega prizadevanja in truda. Pri tem dolgotrajnem procesu je pomembna tudi promocija. veliko, dobite tako močno podporo v komisiji, je veliko lažje promovirati direktivo o okoljsko primerni zasnovo, zasnovi. Tako lahko potem tržimo to direktivo pri naših državljanih. To je razumljivo. S tem nikogar ne silimo ali obvezujemo, da bi kaj počel in s tem, da bomo škodili konkurenčnosti in tako dalje. S tem damo enaka pravila za vse, enake priložnosti do, za naše državljane, poskrbimo za enak dostop do energetsko varšnih proizvodov in tako dalje. In s tem bomo ukrepili tudi enotni trg. Potem pa še prihodnost direktive o okoljsko primerni zasnovi. Kot sem že povedal v predstavitvi, bomo to orodje še naprej razvijeli. Ni enostavno, kaj ti, ko želite uvesti tudi razsežnost trajnostnosti v to direktivo, moramo pravčiti vsak proizvod posebej. Tega ne moremo storiti kar nasplošno. Sem pa zelo navdušen nad tem. Zamislite si, če bo v prihodnosti lažje popraviti mobilne telefone in da lahko nadgradimo telefon, ki ga že imamo, namesto da ga vržemo stran in kupimo novega, bi znatno povečali energetsko učinkovitost. Torej, posameznih proizvodov ne gledamo samo z vidika energetske učinkovitosti, ampak z vidika, če je možno van ugraditi tudi druge razsežnosti v tej direktivi in ne zgolj energetsko učinkovitost. Prepričan sem, da pri nekaterih proizvodih lahko zastavimo cilje v zvezi s popravljivostjo in trajnostjo. Vendar pa to ne drži za vse proizvode. Potem pa imamo ozaveščanje na najvišji politični ravni. Popolnoma se strinjam s tem to, ta zakonodaja je bila leta tako zelo zlorabljena, da je zasenčila celotno podobo. Popraviti moramo ne samo sloves okoljske zasnove, ampak moramo pokazati te posamezne primere. Kar je zelo lahko razumljivo, je kolikšna je vrednost evropskega pristopa. In za konec, kakšne spodbude bi lahko vedli v komisiji za boljšo potrošnjo? Naša vloga je, da zagotovimo, da imajo potrošniki na voljo vse potrebne informacije, preden se odločijo za nakup. Informacije so seveda orodje, ki ga lahko damo na voljo, kot tudi standarde kakovosti, kar je seveda bistvo te direktive. Glede drugih spodbud, ne vem, kakšne bi še lahko uvedli in kaj bi še lahko storili glede tega na evropski ravni. In še akcijski načrt za letošnje leto za krožno gospodarstvo. Letos bomo objavili strategijo za plastiko. Pred kratkim smo objavili platformo za financiranje krožnega gospodarstva imamo tudi druge predloge. Akcijski načrt napreduje. Oseboval pa bo tudi konkretne predloge. Pred letom dni, ko smo na zadnje razpravljali o tem v tem odboru, je to samo začetek. Akcijski načrt je zgolj začetna točka. Trg se spreminja, priložnosti je ogromno v tem sektorju. pripravljeni smo na to, da preučimo vse druge možnosti. Pripravljam tudi predlog za porabo vode in za izboljšanje omestnika med kemikalijami in eh, zakonodajo v zvezi z odpadki, kot tudi okvir za monitoring krožnega gospodarstva. Vsa vprašanja, ki so omenjena v akcijskem načrtu, bodo predmet našega dela za letošnjega leta. Želi še kdo besedo, poleg tistih, ki so zaprosili za besedo, gospa Rit? Takoj vam bom dala besedo, ko bom zaključila. Še kdo želi besedo, poleg gospe Rit? Gospod Lize, vi ste že na seznamu. Še kdo? V redu. S tem je se nam zaključen. Gospa Rid je koordinatorka, torej prej je pozabila dvigniti roko. Um, uh, Hvala lepa. Vprašanje za komisarja. Zanimivo je bilo slišati, ko pravite, da vsako leto energetska potrošnja v EU se zmanjšuje. Vemo, koliko je tega zaradi selitve virov CO2, ker pač težka industrija zapušča Evropo, ker ni več konkurenčna in se je preselila v tretje države, kot eh, so Kitajska in Indija. Hvala lepa, gospod Lize. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa, podpredsednik, da ste tukaj, pa tudi za vaš angažma. Nadaljujemo torej s to okoljsko zasnovo. To ste pred nekaj meseci sprejeli na komisiji in naj izpostavim to, kar ste dejali. In morda je to tudi del odgovora, gospe Rit, ravno ta instrument velja za vse ponudnike na evropskem trgu, tudi za kitajske, korejske ponudnike in tako dalje. Vsi se morajo držati te zakonodaje. In zato gre ravno za nasprotje selitve virocedva, kar bomo sprožili tukaj. Vedno kritiziramo v Evropi da ne upoštevamo dovolj elementov. Tukaj sedaj smo upoštevali. Počnemo ravno nasprotno od tega naselitve CO2. Zame pa bi bilo pomembno, če bi lahko izvedel več, kako natančno bo to tehnično delovalo, kajti potrošnikom moramo razložiti, da bodo privačevali energijo, da pa zato ne bo omejen. In imamo lepe primere, kar se tiče zakonodaje o elektromotorjih in o stand-byju. Pri tej novi zakonodaji pa tega nisem razumel, kako nam bo to uspelo. In mislim, da bi tako lahko potem ljudi pomirili, da njihovo obdobje ne bo zmanjšano, lahko bi jih navdušili za tehniko, če bi torej nekoliko bolj podrobno opisali, kako bo prišlo do privačevanja. Hvala. Tak for det, også øh, tak til den her kommissær for at være her. Øhm, det er... Hvala lepa. Gospod komisar, da ste prišli k nam. Lepo je slišati, da ste odprti za predloge parlamenta. To, kar počnemo tukaj, je priprava poročila na temo zagotavljanja daljšega življenjskega cikla za proizvode. In mislim, da je zelo pomembno, da direktiva o okoljski zasnovi odigra svojo vlogo v tem kontekstu. Sedaj pa bolj specifično. Dejali ste, da si boste pogledali sektorsko specifične kriterije, kar se tiče trajnosti. Pa ste se morda, ste razmišljali tudi o tem, da bi to označili. Naprimer, če bi zapisali, da je pričakovana ženska doba tri leta ali kaj podobnega, tako da bi potem potrošniki imeli izbiro, kaj kupiti in bi tudi videli, kako dolgo bo torej proizvod trajal. Thank you very much, Mr. Florence. Gospod Florence, prosim. Ja, komisar, Hvala lepa, gospod podpredsednik. Ne bom torej govoril o okoljski zasnovi, vrnil se bom na najljubšo temo krožno gospodarstvo tukaj smo imeli precejšnje presenečenje, kako ločujemo rič in politiko na področju odpadkov. Mislim, da je potrebno tukaj nekaj postoriti. Lahko bi se namreč zgodilo, da bi tisti, ki se ukvarjajo z odpadki, z upravljanjem odpadkov, imeli vpliv tudi na REACH. Komisija je pripravila dokument, ki pa še ni prišel v javnost, kar se tiče strategije na to temo. Bi lahko povedali kaj več o tem? Hvala. Thank you very much, Madame Ayuso. Hvala lepa, gospa Ayuso. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Rada bi govorila v imenu eh, kolega Kampusa, ki še ni prispel. Najlepša hvala, gospod komisar, da ste z nami. Rekolsko torej, primirna zasnova je zelo pomembna za del dela Evropske unije, ki je krožno gospodarstvo. Vendar pa, kot ste dejali, je pomembno tudi za prihranek približno 500 evrov na leto v gospodinstvih prispeval bo tudi k boju proti podnebnim spremembam z energetskim prihrankom in zmanjšanimi emisijami. Rada bi vam zastavila vprašanje glede električnih motorjev. Kako bo komisija financirala razvoj električnih vozil v Evropi in se borila proti visoki stopni onesnaženosti v prestolnicah Evropske unije. Zanima me tudi, če imate kakšen načrt za gospodarsko podporo državljanom, da bodo nadomestili proizvode in uh, naprave, ki jih imajo, ki onesnažujejo z novejšimi, ki jih onesnažujejo manj. Hvala. Peti <clears throat> uh, Kajnen. Hvala lepa. Direktiva o okoljski zasnovi. Mislim, da je dobra, vendar pa moramo kriviti nekatere nacionalne politike, premijeje, pa tudi nekatere komisarje, pa tudi nekatere izmed nas v Evropskem parlamentu, da ni šlo hitreje s tem. Potrebno si je torej nastaviti ogledalo in ugotoviti, kaj lahko izboljšamo. Hvala lepa za vaše ukrepanje na veliko področjih, tudi glede krožnega gospodarstva. Sedaj pa nekaj vprašanj, kar se tiče prihodnosti. Znano stališče parlamenta je, da smo si želeli na določeni točki večje spremembe v direktivi o ekološki okoljski primerni zasnovi tako da bi lahko upoštevali zahteve za različne proizvode, tako na evropskem trgu, pa tudi zelo pomembno, kar se tiče uvoza netrajnostnih proizvodov iz tretjih držav. Lahko torej poveste kaj več o tem, kaj se dogaja, je kakšen razmislek na to temo pri komisiji. In potem druga točka, indikatorji. Govorili ste o monetarni platformi. Obstajajo kakšni načrti, da bi pripravili morda tudi kakšne smernice, morda nekoliko več kot smernice obvezoče kriterije, kot smo jih imeli v direktivi o odpadkih, ker vemo, da imamo tukaj težave. Potem ne na zadnje, lahko morda poveste, kako bi lahko EFSI bolj uporabljali na tem področju. Hvala. Hvala lepa. In na koncu še gospa Herans Garcia. Sí, eh, Najlepša hvala. Gospod podpredsednik, veseljem je, da ste z nami in rada bi omenila vprašanje, ki je zelo pomembno. Vi ste namreč pristojni za konkurenčnost. Prejšnji teden smo govorili o izboljšanju konkurenčnosti za industrijo, še posebej, ko gre za agroživilsko industrijo. Poslala sem vam dokumentacijo v zvezi z ščito hrane, Food Defense. Pomembno je, da spodbudimo in podpremo ta sektor, ki lahko ustvari številna delovna mesta. Ta sektor je odprt za izboljšavo in ima potencial za rast, ponuditi pa mora še posebej možnost za zaupanje za naša državljan. Še posebej pomembno je, da spodbudimo ta sektor za degroženo zunaj, da bomo dobili trajna delovna mesta, da bomo povečali izvoz, je pomembno, da okrepimo to področje in da izboljšamo položaj naših podjetij za večjo konkurenčnost upam, da nas boste podprli, da boste dali nam na voljo orodje, ki ne stane veliko denarja in za kar bi vam bili zelo hvaležni v agroživljski industriji. Hvala lepa, to je bilo zadnje vprašanje, sedaj pa vi, komisar, prosim. Hvala lepa, najprej kar se tiče konkurenčnosti in hvala viro CO2, kot je gospod Lize. Okoljska zasnova zakonodaja na tem področju preprečuje ohajanje virov CO2. Saj proizvode stresih držav obrano enako kot domače. Tako tudi torej krepimo konkurenčnost, kajti naša proizvodnja bo pridobila zaradi energetske učinkovitosti. Nekateri proizvodi, ki niso potrošniški, ki so proizvodi business to business, privačujejo energijo. In za to, tiste akteri, ki to uporabljajo, naprimer velike hladilnike ali dvigala, zmanjšajo potrošnjo in to potem izboljša konkurenčnost. Tako da torej ne pričakujem, da bo ta direktiva vodila do kakršnega koli uhajanja virov CO2. Ravno nasprotno. označevanje trajanja proizvodov. To je zanimiva ideja. Skušali si bomo gledati, kako bi izboljšali obstoječo zakonodajo, naprimer, da bi upoštevali tudi trajanje proizvodov, da bi morda imeli kakšno znako, tako kot imamo na energetskem področju. Moramo piti seveda previdni, da bomo označevali prave elemente in ne samo delno. Kajti sicer vse skupaj ne bo dovolj pošteno, je pa to dobra zamisel, če bi nam uspelo ustvariti sistem, ko bi potrošniki lahko izbirali proizvode glede na to, kako energetsko učinkoviti so in koliko časa trajajo, potem sem prepričan, da bi tako spremenili trg in bi okrepili krožno gospodarstvo. To bi pomagalo pri spremembi trenutnih linearnih poslovnih modelov v krožne. Gospod Florent, spraševali ste po Richu in vprašanjih povezanimi z odpadki. Naš predlog je še v zgodnih fazah. pobuda, eden umestnikov med proizvodi kemikalijami in upravljanjem z odpadki. To je nekaj, kar bomo obravnavali, tudi sledljivost pri snovih, ki se lahko reciklirajo. In potrebno bo tudi upoštevati metodologijo. Štiri vprašanja so bila že prepoznana kot ovira za prihod odpadkov v nove proizvode. Najprej nezadostne informacije o eh, zadevnih snovih, potem na vzočnost eh, snovi v recikliranih materialih, tretjič negotovosti glede tega, kako lahko nekatere postopke izboljšamo in četrtič, kako lahko uporabimo metodologijo klasifikacije odpadkov. Seveda, pa so to ključne točke, ko gledamo spodbude za reciklažo. Ko gledamo priložnosti za ustvarjanje skupnega trga za sekundarne sorovine. Tega v tem trenutku v Evropi ni. Na to se bomo vrnili, podali bomo predlog proti koncu leta, vendar pa kaj več v tem trenutku ne morem povedati. Potem vprašanje električnih avtomobilov in kakšne spogude lahko poda komisija. Kar se tiče na strani potrošnikov, ne moremo storiti kar prav veliko. Morda lahko samo izboljšamo infrastrukturo instrument za povezovanje Evrope in EFSI lahko igra ta pomembno vlogo pri polnilnicah za električne avtomobile, naprimer. Še vedno smo mm, v razmerah, ko se sprašujemo, kaj je preko košali jajce, ko pa bomo dosegli kritično maso električnih vozil ali ko bomo dosegli kritično maso polnilnikov, polnilnih postaj, pa bo vse skupaj steklo brez subvencij. argument je pač ta, da bi električna vozila delovala brez subvencij po tržnem sistemu. Imamo pa že vire financiranja in državam članicam želimo pomagati pri uporabi le teh. Gospa Pjetikajnen, spraševali ste, o EFSI-ju in o krožnem gospodarstvu in tudi o indikatorjih. Kazalniki, kot smo že dejali nekajkrat, bi lahko predvsej spremenili trg, ko bomo vedeli, kakšni so in kako zanesljivi so kazalniki pri sredenju optimizaciji sem pa precej optimističen. To ni visoka znanost, saj naj ne bi bila. V tem trenutku pa komisija ne dela toliko na tem področju. V prihodnosti pa bomo to gotovo počeli. Boljša kot bo razprava med naprimer vašim odborom in komisijo, potencijalu indikatorjev boljše bo potem delovalo po prihodnosti. EFSI in krožno gospodarstvo zaenkrat moram priznati, da se EFSI zelo malo uporablja za krožno gospodarstvo in investicije na tem področju. Ne poznam pravega razloga. So pa običajni razlogi tista podjetja, ki bi naj vedela, da EFSI obstaja in že deluje in funkcionira in lahko financira naprimer nove tehnologije, ne vedo dovolj o samem EFSI-ju. Če pa si pogledamo zakonodajo odpadkih, ki bo kmalo sprejeta, vsaj tako upam, in ima pravno zavezujoče cilje za zmanjševanje odpadkov, za odlagališče odpadkov in za večjo reciklažo, to pritiska na nove poslovne modele. In zato bi lahko torej morda vsi videli v drugačni luči v prihodnosti. No, pa se bom tukaj kar ustavil. Hvala. Thank you very much, uh, vice... Hvala lepa, gospod podpredsednik, za to, da ste bili z nami za razpravo o okoljski zasnovi. Dejali ste, da je to tista zakonodaja, ki je najbolj napak razumljena. Upajmo, da sedaj bolje razumemo. Veselimo se nadaljevanja dialoga z vami. Hvala lepa, da ste bili z nami. Hvala. Okay. Uh, Dragi kolegice in kolegi, nadaljujemo. Sporočila predsednice. Običajno to para točka na dnevnem redu, vendar pa danes smo dali prednost podpredsedniku komisije. Nekaj sporočil torej. Sekretarjat jih je prijazno pripravil. Hvala lepa. Najprej. imamo sklep plenarnega zasedanja, da bomo dosejo v krožno gospodarstvo vrnili v odbore. Po medinstitucionalnih eh, pogajanjih in v skladu s členom 69 bo pogajalska ekipa taka. Predsedovala bom sama in imeli bomo poročevalko, poročevalce v senci kot običajno. Drugič, ker obstaja nekaj težav s tako imenovanim časom za predlog sprememb do poldneva, so odbori dobili natančen rok za predloge sprememb, zato da bi bili lahko predlogi sprememb sprememb eh, prejeti. To so to je elektronsko potni politični odločitev. Danes torej bo običajen čas za naš odbor 11 do povdne. Naj spostavim, to sem dejala že na sestanku koordinatorjev, če bo kaj nujnega, lahko prosite za pomoč in sekretariat bo seveda sprejel predlog sem tudi, če bo vložen po 11 uri kar se tiče interneta. Sedaj imamo nov odsek za vas, kjer lahko najdete delegirane in implementirane akte, izvedbene akte. To, ti so povezani seveda z našimi temami. Za dostop do tega glede interneta boste potrebovali navodila sekretarjata. To je poslano v elektronskem sporočilu vsem poslankam in poslancem in tudi svetovcem političnih skupin. Potem naj vas spomnim, imeli bomo javno predsedstvo Juri NV o okoljski odgovornosti 11. aprila ob 15.30. To je v okviru sestanka Juri. Torej, prosim, sodelujte v tej razpravi. Naslednja točka. V vaših dosjejih imate poročilo z misije v Kirnhavnu na sedežu Evropske okoljske agencije. Novembra smo bili tam, gospod Farija je predsedoval. Če želite izvedeti več o tej misiji, boste dosje našli v svojih mapah. Moram pa tudi žal povedati, da pomemben del naše ekipe, gospod Georgiju Samanatidis, odhaja s 1. aprilom iz eh, sekretarjata Envi. Ne zato, ker bi si to želeli, temveč zato, ker je to del politike rotacije parlamenta. Če bo v politično direkam upam, da bomo še vedno dobro sodelovali, kar se tiče študij. Želimo pa vam seveda veliko uspeha. Želili, želili pa bi tudi izpostaviti, da smo zelo cenili vaše delo v sekretariatu in pogrešali vas bomo. Uh, to so bila torej pomembna sporočila. No, čisto vsa niso bila pomembna, ampak nekaj pa je bilo pomembnih. Imamo tolmačenje v 21 jezikov, vse pa bo tudi prenašano prek spleta. Prav tako imamo pred nami zapisnik 23. in 24. januarja 2017 kar nekaj časa smo to potrebovali zaradi prevoda in kar nekaj jezikov. Morda bi se lahko pogovorili m, mm, na sestanku s počevalci v senci, da bi prej lahko objavili zapisnike. Če torej nihče ne ogovarja, potem bo ta zapisnik sprejet. S tem sem končala z administrativnimi zadevami, sedaj pa prehajamo na zakonodajno delo najprej. Osnutek priporočila v drugi obravnavi, kar se tiče poročila Wilmot o medicinskih pripomočkih. Časovni razpored je tak. V Envi bomo o tem glasovali jutri, potem pa na plenarnem zasedanju na, prvi, na, prvem, plenar, eh, na prvem aprilskem zasedanju. Enako velja to je glasovanje jutri v odboru in na plenarnem zasedanju na prvem zasedanju aprila, kar se tiče poročila in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov počevalca gospoda Lize. A ne, za naslednjo točko pa to ne velja. Na drugo obravnavo še čakamo. Torej, naslednja točka je Osnutek poročila o Minamatski konvenciji o živem srebru. Besedo bo dobil poročevalec gospod Ek. Prosim. Ja, danke, Hvala lepa. Predsednica, kaj naj še povem? Potem, ko smo že glasovali o tem na plenarnem zasedanju prejšnji teden, zelo me veseli, da smo to poročilo tako hitro, tudi glede dejstva, da gre za to, da bi pospešili ratifikacijo, da smo tako hitro torej sprejeli to, to poročilo. Čeprav je bilo nekaj točk, ki bi si jih želel formulirati nekoliko bolj ambiciozno, vendar pa za prihodnost in to je najpomembnejše. S procesom Minamata imamo možnost v prihodnje narediti zelo pomemben korak na poti zmanjševanja živega srpra na veliko področjih. Vsi vemo, kako stropen, stropeno je živo srebro. Zato lahko pozdravimo ta hiter postopek in to hitro odločitev. Jeseni bo v Ženevi prva spremljena konferenca in upam, da bo ta proces Minamata izvedel zadosten pritisk na države članice, da bodo prihodnje še bolj ambiciozno, še bolj ciljno zmanjševali posebnost živega srebra na veliko področjih. Gre tudi za to, da bi področja, ki so ones, onesnažena z živim srebrom, dekontaminirani, da bi zmanjševali torej vsebnost srebrovih amalgatov. Spremljam bom ta postopek in prav zanima me, kako se bo vse skupaj razvijalo v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj bi moral imeti krok parčac v senci. V imenu je NS. Je kdo tukaj? Ne. Gospoda Dantana ne vidim. Socialisti tudi gospoda Pavluča ne vidim. Ali je tukaj? Ne. Kdo drug? Gospod Dali, prosim. Hvala lepa, predsednica. Gospod Pavluči žal danes ne more biti tukaj, je pa poslal svoj govor, ki ga bom prebrala. Zelo zadovoljen, da je z veliko večino plenarno zasedeno prejšnji teden potrdil začasni dogovor o živem srebru, ki bo kmalo vstopil v veljavo in bo skladil evropsko zakonodajo z zahtevami minomatske konvencije. To je mednarodni obvezujoč govor, ki ima ambiciozne cilje, kar se tiče živega srebra, ki je med naj bolj nevarnimi onesnaževalci za okolje in človeško zdravje. Zato menimo, da je zdaj čas, da kar se da hitro ratificiramo konvencijo samo. To je potrebno, zato da bo Evropska unija sodelovala na prvi konferenci strank minimalske konvencije, ki bi se naj odvijala v tednu 25. septembra letos v Ženevi. Pozdravljam predlog poročalca, da potrdimo ratifikacijo in to bomo jutri potrdili. Hvala lepa in tudi podprli. Hvala lepa v imenu EKR. Nikogar ni. Alde, zeleni. Pedičini, tudi ga ni, gospa Donano, a je pa tudi odšla. Dobro, še kdo drug? Razprava o Minamati. ne? potem je vse skupaj zelo jasno, tako da lahko dobi beseda tudi še komisija. Prosim, gospa, beseda je vaša. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, dvora Engi, hvala lepa za prijazne besede. Komisija toplo pozdravlja priporočilo poročevalca gospoda Eka, da bi Evropski parlament najdal soglase za ratifikacijo Minamatske konvencije o živem srebru. Ratifikacija EU in držav članic bi zagotovila hitro vzpostavitev konvencije, uveljavitev konvencije in bi omejili uporabo živega srebra globalno gledano. To bo še prav posebno pomembno za državljane Evropske unije. 40 do 80 odstotkov živega srebra v EU prihaja iz drugih delov sveta, da bi zagotovili enotno udeležbo EU s polnimi glasovanimi pravicami na prvi konferenci strank, ki je napovedana za konec septembra, mora ratifikacija se izvesti pred 24. junijem. Komisija se zaveda, da ne bodo vse države članice končale svoje postopke nacionalne ratifikacije do takrat. Vendar pa EU si ne more privoščiti zamude pri ratifikaciji in vzpostaviti konvencije, uveljaviti konvencije. Podpora prejšnji teden na plenarnem zasedanju, je jasen znak, da EU je še naprej tista, ki prizema pionersko vlogo, kar se tiče gospodarstva brez živega srebra. To je seveda ozavca naše mednarodne partnere. Hvala lepa. Hvala lepa. še enkrat, torej sprašujem, če želi kdo spregovoriti o Minamatski konvenciji. Ne? Potem vračam besedo gospodu Eku. Prosim. Sorry. Uh, is, is this on the GMO objection? No? Gre tukaj za ogovor glede GSO-jev? Ne. Minamata še vedno pravi predsednica. Minamatska konvencija. Aha, o tem niste še nikoli slišali. To je prejšnja točka. Hvala lepa. Predsednica, žal ni bilo prav veliko javljeno na to temo, vendar pa lahko rečemo tudi, da smo si, kar se tiče poročila, enotni in tudi kar se tiče ratifikacije. Pomembno je, da Evropska unija to konvencijo ratificira. Pomembno je, da EU odigra pionirsko vlogo pri zmanjševanju osebnosti živega sebra, tudi v prihodnje. Evropa mora poslati jasen signal, da nam je okoljska politika zelo pomembna, kajti okoljska politika je tudi družbena politika in potrebno je prevzeti ta pomemben del odgovornosti. To smo dolžni našemu planetu, zdravju ljudi, zdravju živali. In mislim, da smo na pravi poti. Veselil sem se, da je na plenarnem zasedanju to poročilo bilo sprejeto s tako veliko večino. Pot je sedaj prosta, bomo videli, kaj, bo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, mislim pa, da bo to pozitivno. Hvala lepa. Thank you, Mr. Ak, since, uh, Najlepša hvala gospod Ek, gospa eh, Rivazi želi besedo. Eh, izvolite, če se želite, gospod eh, poročevalec, potem odzvati, boste besedo seveda dobili na koncu. Najlepša hvala, gospa predsednica. V zvezi z besedilom, o katerem smo glasovali 17. marca v parlamentu, zanima me naslednje. Kaj se dogaja z ratifikacijo Minamatske? konvencije. Kot veste, so Evropska unija in 26 eh, držav članic eh, podpisali, eh, podpisale to konvencijo, niso pa jo ratificirale. 128 držav je zaenkrat podpisalo vse skupaj, zgolj 38 držav pa je konvencijo ratificiralo. Kitajska, ZDA in tako naprej potrebujemo več držav, ki jo bodo ratificirale, če eh, želimo, da ta konvencija velja. Septembra v Ženevi eh, naj bi se srečali v ta namen. Evropska unija in države članice bi morale ratificirati to konvencijo še pred tem zasedanjem v Ženevi, tako da bi poslali jasen signal eh, preostalemu svetu. Ratificirati moramo to konvencijo, tako eh, Evropska unija, kot tudi eh, države članice. Če bi to lahko naredili pred zasedanjem kopa v Ženevi, bi bil to odličen signal. Hvala. Najlepša hvala. Tudi gospod Donta se nam je eh, pridružil, poročevalci v senci skupine ELS, tako da izvolite, beseda je tudi vaša. Hvala, gospa predsednica, opravičujem se, bil sem v drugem odboru, kjer prav tako sodelujem pri nekem drugem dosjeju januarja leta 2013 eh, smo podpisali to konvencijo in eh, naš odbor si prizadeva za eh, boj proti živemu srebru in onesnaženju z živim srebrom že eno leto. Mislim, da imamo ambiciozno besedilo in to je treba izpostaviti. Izpostavljamo program Združenih narodov na tem področju, Eh, na področju boja proti onesnaženju eh, z živim srebrom. Čim prej moramo ratificirati to eh, konvencijo, s tem bo Evropska unija lahko odigrala pomembno vodilno vlogo na konferenci, ki bo potekala septembra pred našimi vrati v Ženevi. Zato si moramo prizadevati, tako da bomo imeli pomembno vlogo na sami konferenci. Vse je seveda še vedno v mejah eh, mogočega in mislim, da moramo zato postopiti hitro in eh, ambiciozno. Hvala. Um, Komisija, se želite morda odzvati na ta dva prispevka? Vem, da ste že imeli besedo in da ste pojasnili svoje stališče, ampak vseeno. V zvezi s statusom eh, ratifikacije, če dovolite. ukrepi Evropske unije so bili potrebni za eh, to, da smo omogočili državam članicam, da sprožijo ratifikacijo. Nekatere države članice so že eh, pripravile vse potrebno eh, doma. 38 držav je konvencijo zaenkrat ratificiralo, še 12 ratifikacij potrebujemo, če želimo, da začne ta konvencija veljati. Šest držav naj bi bilo že pripravljenih za ratifikacijo. Eh, to ratifikacijo k malu. Smo pa v stiku z državami članicami, ki pravijo, da jih bo šest ali sedem eh, pravočasno pripravljenih za ratifikacijo. Upamo, da bo eh, ratifikacija Evropske unije sprožila ratifikacije držav članic, tako da bomo lahko dosegli dober učinek, da bomo lahko zagotovili učinek Evropske unije in da bomo pripomogli k reševanju sveta in eh, pripomogli k boju proti onesnaženju živim srebrom. Najlepša hvala in eh, veliko uspehov vam želimo pri vašem delu. Gospod Ek, še, se želite še enkrat odzvati? Ne. Prav, potem pa najlepša hvala za vašo predstavitev. S tem smo prišli do konca obravnave točke številka 7. Okay. No- Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu in to so gensko spremenjeni proizvodi iz koruze na trgu. Gre za ugovor v skladu s členom 106 poslovnika. Imamo pet soporočevalcev pri tem doseju, začenši z gospodom Bartom Stesom. Danes obravnavamo osnutek eh, predloga resolucije. Besedo bom takoj predala gospodu Steso. Izvolite, gospod. Ehm, eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Skupaj z nekaterimi drugimi kolegi in kolegicami smo pripravili ugovor pri vprašanju uh, potrditve koruze Sigenta. Vsak, ki prebere to besedilo, lahko hitro uvidi, zakaj gre. Gre za prošnjo Sigente za dovoljenje, s tem naj bi preprečevali določene eh, bolezni. Eh, gre za uporabo pesticidov, eh, ki vsebujejo glifosat in glifosat. Če se vrnemo v leto 2016, eh, eh, lahko vidimo, da je bilo takrat priporočilo pozitivno, ampak obstaja tudi eh, manjšinsko stališče znotraj mnenja EFSE. In težava pri tej prošnji za dovoljenje je ta, da je Sigenta uložila najprej eno prošnjo ki so jo na to razširili na uh, eh, 20 drugih uh, podkombinacij. Težava je ta, da nekatere te podkombinacije sploh še ne obstajajo. To pomeni, da niso eh, predmet uh, ustreznih uh, varnostnih preizkusov. Ni niti informacij v znanstveni literaturi. Segenta pa je vseeno uh, dejala, da je teh 20 podkombinacij prav tako varnih kot tista prva. Če ste sledili razvoju dogodkov, ste lahko videli, da uh, je bil ta postopek deležen številnih kritik zaradi pomankanja študij, pomankanja informacij, uh, pomankanja podatkov o uh, skupnih učinkih. Kritike so bili deležni tudi uh, sami testi, sami preizkusi, pomankanje eh, obstaja tudi na področju presoje vpliva na okolje, naprimer. Gospod Rao eh, eh, je dejal, da eh, Sigenta ni na voljo dala ustreznih eh, informacij o teh 20 eh, podkombinacijah. Eh, niso uspeli pojasniti, zakaj teh podatkov eh, ni bilo na voljo v eh, primerih eh, uvodnih izjav N, G, K in eh, L je govora o glifosatu, o amonijaku, ki sta problematična. Po mnenju Eke, ki je bilo sprejeto prejšnji teden, razprava o tem še vedno teče postopki še vedno tečejo. Torej, eh, stalni odbor držav članic eh, je pripravil eh, uvodno zasedanje in zgolj deset držav članic podpira predlog komisije, kar pomeni, da s tem predstavljajo zgolj 38 odstotkov prebivalstva Evropske unije. Zato smo skupaj z nekaterimi drugimi kolegi pripravili ta ugovor. Oblikovali smo resolucijo, o kateri bomo glasovali uh, jutri. In ta resolucija uh, vsebuje vse argumente, vse uh, podatke. Uh, pozivam vse člane in članice odbora, da podprejo ta uh, ugovor. Lepša hvala. So poročevalci, želi kdo besedo? Je kdo z nami? Uh, any corroborator? Želi kdo od soporočevalcev besedo? Ne. Prav. Poročevalci v senci, gospa Ajuso, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V imenu skupine ELS bi rada dejala, da gre za avtorizacijo gensko spremenjene koruze. Gre za prošno, ki je namenjena za živila, krmo in eh, živilske dodatke. Gre za izvedeni akt in komisija nas je prosila za mandat. Gre za primer slabe rabe v Evropskem parlamentu glede naših pristojnosti. Poleg tega se tukaj omenja tudi mnenje EFSE e v petih odstavkih in gre za manjšinsko mnenje sestanih članov panela. V EFSE e so torej objavili to manjšinsko mnenje. Ko so opravili to evalvacijo, ni šlo za mnenje, ki bi temeljilo na konkretnem dogodku. Ne moremo postavljati pod vprašaj znanstveno mnenje samo zato, ker nam ni všeč. EFSA je torej izdala pozitivno mnenje. Ko gre za glifosat, mislim, da tukaj nima smisla, ker ne gre za koruzo, ki bi jo pravila za pridelavo koruze, ampak za uporabo te koruze kot sestavni del krme in živilskih dodatkov. Zato mislim, da moramo glasovati proti temu nasprotovanju, čeprav v moji skupini obstajajo člani, ki imajo drugačno mnenje. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ajuso. Gospa Grostet. Merci beaucoup, madame. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rada bi se narizala na to, kar je dejala gospa eh, Ajuso, kolegica. Večkrat smo se že pogovarjali o tej temi in sama bi se dotaknila eh, vprašanje eh, postopka, ne pa vprašanja vsebine, o, je, o kateri je že bilo govora. Imamo delegirane akte in izvedbene akte, ki jih je eh, sprijela eh, komisija. Eh, imamo tudi strokovnjake držav članic, ki niso vedno pod našim nadzorom. Kar se tiče GSO, obstajajo standardi postopki za ugotavljanje tvegan, ki jih vodi EFSA. Nočem, da se postopek ugovora zlorabi v politične uh, namene. kar se je dogajalo v eh, preteklosti. Mislim, da naš odbor zaradi tega izgublja svojo eh, kredibilnost. Imamo zakonodajni okvir, ki je jasen. Evropska komisija na podlagi analize tveganja, eh, ki jo pripravi EFSA, sprejema odločitve in ne smemo več dvomiti v te postopke in ogovor v eh, skladu s členom 106 zame ni dobro utemeljen, gre za zlorabo postopka. Zato bi se dotaknila drugega odstavka 106. Eh, člena poslovnika, ki pravi, da eh, pristojni odbor pripravi predlog resolucije oziroma besedilo, če nek akt gre onkraj mandata oziroma če ne upošteva eh, pravil zaradi dru drugih eh, argumentov. Če gre nek predlog predaleč, eh, glede na osnovno, osnovni akt oziroma če krši druga pravila, to sta dve možnosti, nobena od teh možnosti pa ne obstaja v tem primeru. Mislim, da moramo slediti eh, zgledu drugim, eh, drugih odborov v eh, tem parlamentu. Mislim, da bi bilo to dobro za naš odbor kot takšen. Uh, Najlepša hvala, gospod Grostet. Popolnoma se strinjam z vami. Tudi sama sem sledila razvoju dogodkov in tudi sama bi rada izpostavila eh, spoštovanje pravil pri tovrstnih ugovorih. O tem se treba pogovarjati tudi na ravni koordinatorjev. Cenim vaš eh, predlog. Morda lahko najdemo boljši eh, način eh, obravnave eh, teh predlogov ugovorov. Hvala za vaš predlog še enkrat. Gospod Prnjo, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, kolegin kolegice. Eh, sam imam popolnoma drugačno stališče kot to, kar smo ravno kar slišali. Mislim, da je to izjemno politična eh, tema. Evropski parlament eh, je demokratično izvoljen in pomembno je, da imamo možnost, da izrazimo svoje stališče pri takšnem postopku ugovora. To se mi zdi ne zgolj uh, uporabno, ampak gre tudi za zaščito 500 milijonov uh, eh, evropejk in evropejcev. Upoštevati moramo tudi slabo uh, podobo uh, Evropske unije uh, v mislih. Uh, Državljanov. Ne smemo vedno zadostiti potrebam industrije, včasih je treba za to, da izboljšamo podobo naše institucije, narediti tudi eh, kaj to vrstnega. Kot smo videli leta 2014, eh, teh možnosti ne smejo izkoristiti zgolj uh, uh, tisti, ki so proti Evropi. Govorim tudi eh, v imenu Gioma Balasa, ki eh, ga ni na tem sestanku, sodeluje namreč v predsedniški kampanji v Franciji. Eh, spoštovati je treba postopke, pa tudi samo idejo uporabe oziroma neuporabe gensko spremenjenih organizmov. V tem primeru gre za 20 podkombinacij, ki vsebujejo uh, amonijak uh, in pa glifosat. 1. Eh, julija 2011 je bila uložena prošnja za uh, dovoljenje za koruzo, za uh, BT11, P9122, MIR604, 157 in pa GA21. Mislim, da je ta tema izjemno pomembna za delo našega odbora. Gre za eh, prehrambeno varnost, gre za javno zdravje. Podatkov o eh, tveganju ni, eh, te kombinacije niso bile testirane. Ravno zato potrebujemo več eh, informacij. prosilec za dovoljenje ni zagotovil ustreznih argumentov in ustreznih eh, podatkov, ni pojasnil niti, zakaj teh podatkov eh, ni dal na voljo. To je eh, moje stališče oziroma stališče kolega Balasa. Najlepša hvala. Gospodu Balasu ne morem dati na voljo še več časa, eh, sploh glede na to, da ga ni tukaj. Eh, zato sem vas eh, opomnila, da se vas, vaš čas izteka. Še kdo? Želi še kdo besedo? Trije. Prav. Najprej gospa Pietikajnen. Najlepša hvala. V življenju obstajata dva tipa uh, tveganj. Tista preprosta tveganja, ki so jasna. Eh, in eh, to so tveganja, ki eh, se jim lahko izognemo. Naprimer, če stopim pred avto in me avto zbije, me lahko nekdo reši in me pozdravi. To je en tip tvegan. Na to pa imamo drugi tip tvegan, ki so precej resnejša kjer ne moremo nič kaj narediti. Preberite knjigo Black Swan, nasi pa dale, pa, eh, ki je znan raziskovalec na tem področju. Na področju jedrske energije, GSO, eh, na področju endokrinih motilcev eh, obstaja veliko tveganje, gre za negativno loterijo dolgoročno gledano. In tega, to ne moremo obrniti, ne moremo obžalovati kar se je že zgodilo. Ravno zato imamo v mednarodnih konvencijah eh, vključeno eh, previdnostno načelo. In ravno zato moramo biti tako previdni pri geso. Ne zato, ker nas bodo eh, takoj ugonobili, ampak zato, ker obstajajo določena tveganja, ki jih morda ne poznamo v celoti. Če jih ne poznamo, se zgodi naslednje. Lahko se zgodi, da naredimo veliko napako. Zato so ti ogovori tako pomembni. Ne gre zgolj za tehnično vprašanje eh, dnevnega reda, če je teh preveč ali ne. Sama bi zastavila vprašanje drugače. Morda komisija pripravlja preveč eh, teh potrditev, preveč dovoljen podajajo. Takšno je moje mnenje. Yes, thank you. Najlepša hvala. No, v parlamentu imamo še vedno pravila, kar se tiče ostalih stvari, lahko pišemo knjige, ampak pravilom je pač treba slediti. To so zelo pomembne zadeve. Strinjam se, ampak pravila je treba vseeno spoštovati. Gospa Gerling. Najlepša hvala. Kolegice in kolege bi rada spomnila na eh, komitologijo. Evropski parlament lahko govarja zgolj na podlagi eh, tistih primerov, ko gre komisija predaleč onkraj izvedbenih pooblastil. Dejstvo je, da komisija ni šla eh, onkraj pooblastil iz zakonodaje o GSO. V resoluciji ni vključeno nič takšnega, da bi sama verjela obratno. pravna služba bi morala komentirati takšne ugovore. Zakaj ugovarjamo tudi, da kratko nimamo ustreznih argumentov? Vsebinsko gledano eh, lahko vidimo, da eh, kolegi izpostavljajo predvsem eh, manjšinsko mnenje EFSE. Treba izpostaviti, da je to manjšinsko mnenje in naš eh, lasni znanstveni organ eh, pravi, da. Eh, to mnenje ne predstavlja večine, ampak manjšino. In če želijo eh, kolegi in kolegice eh, upoštevati manjšinsko mnenje, ne vem, če gredo v pravo smer. Komisiji smo predali določene eh, izvedbene možnosti, izvedbena pooblastila. Ne moremo posegati v vse takšne delegirane akte. To je nevarna pot v prihodnosti odločitve moramo sprejemati na podlagi znanosti, eh, takrat, ko je nek proizvod ustrezno varnostno ocenjen, eh, mora imeti dostop do trga. To je sistem, ki deluje v Evropski uniji in ki mu eh, njegovo veljavo priznavajo posod po svetu. Paziti je treba na jezik. Sirpa je dejala, da obstajajo tveganja, ki so nereverzibilna. Obstajajo stvari, ki nas, ki nas ne bodo takoj ubile. To je grozno. Eh, pravite torej, da nas bo nekaj enkrat v prihodnosti ubilo. Mislim, da je to eh, zelo ekstremno stališče. Nobenega dokaza ni, da nas bodo GSO-ji eh, ubili, edina tveganja so politična. Najlepša hvala, gospa Grding. Gospa Kross. <laughs> Gospa Rivazi. No, malce sem presenečena, da uh, posegate v uh, vprašanje ogovorov. To je naša možnost in če ne bi imeli te možnosti ugovarjanja, potem ne bi eh, mogli nasprotovati uh, komisiji in njihovim odločitvam v zvezi z GSO-ji. Uh, ne bom uh, se dotikala vseh teh vprašanj, gospod Parnjo je že o tem govoril. Uh, dejstvo je, da je EFSA pripravila pozitivno mnenje. Uh, Veste, kako ljudje kritizirajo EFSO. Eh, veste, da gre včasih za navskrižje interesov, veste, da ni ustreznih podatkov in študij. 75 eh, eh, študij o glifosatih naj bi obstajalo, pa niso javne. Kako naj potem odločamo, brez da bi imeli dostop do takšnih tajnih informacij? To je nemogoče. Čemu služi neko dovoljenje, za GSO, ki je uh, odporen na glifosat, ko pa lahko preberemo takšne članke, ki jih imam uh, v roki. Nekateri eh, kmetje imajo eh, rakava obolenja, eh, se soočajo z velikimi težavami eh, zaradi takšnih zadev, eh, zaradi Monsanta naprimer. Ugotovili smo, da je Monsanto plačal nekomu zato, da je James Peary, velik strokovnjak za glifosate, ki je avtor več kot 300 publikacij, eh, omenil, da eh, je glifosat povzročil oziroma eh, da ni povzročil mutacij. Monsanto je poskušal narediti vse zato, da bi ta avtor spremenil svoje mnenje, pa jim ni uspelo glede na vse to, uh, ne moremo verjeti EFSI, ne moremo verjeti EKI. Ne gre zgolj za motilce, gre uh, tudi za kancerogene, mutagene snovi. Ko rečemo, da je EFSA podala pozitivno mnenje in komisija je temu uh, sledila, moramo podvomiti v uh, odločitve EFSE glede na vse to. Zakaj potrebujemo govore? Zato, ker se tudi države članice ne strinjajo vse. Uh, Poglejmo uh, si zapisnik eh, zadnjega uh, zasedanja strokovnega odbora. 13 uh, jih je bilo proti, niso bili vsi za. Ne gre zgolj za stališče poslancev in poslan, gre tudi za stališče številnih uh, držav članic. Nočemo GSO-jev, ki so odporni na glifosat, zato ker je glifosat verjetno rakotvoren in uh, to res ni dobro. Prosim vas, da se držite dveh minut, tako da bodo vsi lahko dobili besedo. Eh, želi še eh, kdo drug besedo morda v tej razpravi? Gospa Grostet, še enkrat? Ne. Eh, žal mi je, da se vedno na ta način spuščamo podobne razprave o občutljivih zadevah, kot so GSO-ji. Eh, mislim, da moramo biti razumni. Zahvaljujoč eh, GSO-jem smo našli tudi določena zdravila, ki so sedaj na voljo. Ne moremo kar eh, vseh GSO-jev vreči v isti koš. To bi bilo škoda. Če želimo nahraniti milijarde ljudi po svetu, bi bilo verjetno dobro, če bi se eh, pogosteje lotevali uporabe GSO-jev. Še kdo? Ne, potem pa komisija. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala za besedo. Uh, z zanimanjem smo prisluhnili vsem komentarjem in prispevkom članov in članic odbora. Dovolite uh, mi, da izpostavim glavne elemente našega osnutka dovoljenja. Najprej bi rada izpostavila, da je komisija sledila vsem postopkovnim korakom, kakor so ti eh, izpostavljeni v zakonodaji o GSO. EFSA je pripravila tudi eh, celovito oceno tveganja eh, z vidika potencijalnih učinkov na zdrave živali, ljudi in na okolje. Države članice so imeli možnost, so imeli možnost komentirati. Ivsa je eh, predstavila svoje mnenje tudi na zasedanju stalnega odbora v skladu eh, z uredbo 1829-2003, ki eh, daje dovoljenje hrani in krmi z GSO. Novih dokazov, ki bi posegli v pozitivno mnenje EFSE, ni bilo. Komisija je zato predlagala državam članicam osnutek dovoljenja za eh, to gensko spremenjeno koruzo. Še enkrat moram dejati, da je vse v skladu eh, s cili eh, uredbe, ki si prizadeva za visoko raven zaščite javnega zdravja, zdravja živali, ljudi in okolja. Odločitev je bila predmet glasovanja 27. januarja in kot veste, Eh, mora komisija sedaj nadaljevati s tem postopkom. Glede znanstvenih elementov lahko rečemo, da je eh, panel za GSO e EFSE eh, e, ubral znanstveni pristop vseh 20 podkombinacij teh koruze je varnih, tveganja ni in uh, takšna je bila odločitev na podlagi uh, podatkov, ki so jih uh, dobili eh, v zvezi s petimi podkombinacijami, petimi glavnimi elementi. Eh, to eh, sem želela povedati zaradi nekaterih elementov v osnutku resolucije, čež da ni bilo na voljo dovolj dokazov, ampak dokazi so bili oblikovani na podlagi načela teže dokazov. Glede komentarjev v zvezi s pesticidi pa takole. Vedeti moramo, da je avtorizacija pesticidov, eh, nekaj, kar obravnava specifična zakonodaja na področju pesticidov. In eh, od postopkov v tej zakonodaji je na to odvisno. Eh, kakšne maksimalne ravni preostanka snovi morajo Eh, proizvodi, ki so na to dani na trg spoštovati. V primeru te koruze eh, moramo vedeti, da to ni koruza, ki eh, bi jo imeli pri nas. Gre za koruzo, ki je vsebovana v hrani in krmi, kar pomeni, da mora ta proizvod spoštovati maksimalne ravni sledi snovi. Če Eh, bomo v prihodnosti to spremenili, potem eh, bomo morali spremeniti oziroma eh, bomo morali spoštovati nova pravila. Razlikovati je treba med zakonodajo GSO in zakonodajo o pesticidih. V praksi pa mora seveda tudi ta koruza spoštovati maksimalne ravni sledi snovi. Kot preostali kolegi in kolegice sem seveda prisluhnila vsem komentarjem, ampak izpostaviti je treba dejstvo, da je komisija sledila vsem postopkovnim korakom v zvezi s tem. Zelo eh, težko eh, bi bilo sprejeti eh, kritiko, da smo šli onkraj naše pristojnosti. Tega nismo naredili, sledili smo vsem zadevnim korakom, EFSA je pripravila zelo natančno eh, mnenje, komisija pa eh, izvaja eh, pravne. Eh, obveznosti, ki jih imamo. Hvala za pozornost. Upam, da razumete, zakaj je ta osnutek dovoljenja utemeljen, utemeljen na znanstvenih eh, argumentih. Vsi naslednji koraki pa so prav tako uh, utemeljeni in uh, razumni. Hvala vsakem primeru bomo o tem glasovali jutri in na to tudi na prvem plenarnem zasedanju aprila. Sedaj pa naslednja točka na njenem redu. To nekaj zanimivega nas čaka vredno. In to je še en ugovor. Gre za Triton X100. Besedo bom takoj predala gospe Girling poročevalki. Thank you very much. Najlepša hvala. Ta, je, ta ugovor se razlikuje od prejšnjega, ker temelji na naši pravici do ugovora. Kot samo, da bi šlo za to, ker želimo nekaj povedati. Gre za delegiran akt in ta odbor ima pravico do ugovora. Ugovarjam v skladu s členom 106, zaradi tega, ker eh, menim, da gre za grožno za zdravje. Realnost eh, je polna nijans, ne gre za to, da bi bili na seznamu vsi, vse snovi, toksične. Gre bolj za to, kako te snovi uporabljamo in če te predstavljajo nevarnost in grožno za, za zdravje. Gre za detergent, ki se uporablja v medicini, gre za odpravljanje nečistosti in uh, pomaga pri varnosti zdravil. Gre za snov, ki se uporablja pri proizvodnji zdravil proti rakom, sladkorni bolezni, za krno plazno, za diagnosticirane medicinske pripomočke in tako dalje. Treba jo upoštevati tudi to, ko bomo obravnavali ugovor predlog komisije ne daje dovolj jamstev, da bi ta, te snovi lahko uporabili v sektori živi znanosti. Komisija ni opravila nobene analize oziroma um, ocene škodljivosti ali vpliva na področju žive znanosti. Glede na to, da ni nobene meje glede obdobja. Kolegi verjetno menite, da je teoretično to po, mogoče, vendar pa imamo de facto maksimum, ki je 12 let. 12-letna avtorizacija ne upošteva življenskega cikla medicinskih proizvodov. Pro, proizvajalci uporabljajo Triton, X-Top, pri proizvodih, ki ne pokriva celotni življenjski ciklus, kar seveda postavlja pod vprašaj vrednost teh proizvodov. Rada bi upozorila tudi na nedoslednosti pri pristopu komisije. REACH predvideva izjeme za snovi, ki se uporabljajo pri medicinskih pripomočkih, ne pa pri proizvodni medicinskih eh, pripomočkov. Ko se snov uporablja med proizvodnjo, ta snov ni izuzeta. To se mi zdi nelogično. Rada bi slišala mnenje komisije glede tega. Imam tudi eh, druge ugovore. Gre za um, vprašanje onesnaževanja farmacevskih izdelkov. Mogoče ne bi te ogotovili, če ne bi imeli te razprave. Komisija je posebej autorizirala uporabo tritonikstov pri v zakonodaji, kjer gre za kmetovanje. Ker ko gledamo biofarmacijske proizvode, ne vidimo nobenih škodljivih vplivov na okolje. Odpravili bomo samo del evropske industrije, proizvode pa bomo še naprej uporabljali. Pristop komisije ne upošteva teh skrbi. Zato mislimo, da je nesporazmerno in ne upošteva določb riča. V prilogi 14 imamo tudi te navedbe komisija se je odločila, da se stavi in združi te snovi. Komisija je to storila že prej, enako smo razpravljali pri, v primeru kofina, kjer smo ravno tako združevali snovi. Rada bi slišala mnenje kolegov in odziv komisije na te skrbi. Najlepša hvala. Um, hvala lepa. Sedaj damo besedo poslancem, poročevalcem v senci ali njihovim predstavnikom. Prva je gospa Grostet. Najlepša hvala, gospa predsednica. Govorim v imenu kolega gospoda Mavloja, ki ga danes ni z nami. Rada bi pokazala kolegom in kolegicam, da nisem proti ugovorom kot takšnim. Eh, zato bi rada povedala, da je ta ugovor dobro temeljen. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da če na seznam v eh, prilogi 14 uredbe eh, RIČ eh, damo naprimer Triton X100, je to napaka z vidika javnega zdravja in to je tudi mnenje kolega. Gospa Grling je dobro pojasnila, zakaj gre. Gre za uporabo snovi, ki se uporabljajo v različnih proizvodnjah zdravil. Gre za vprašanje neaktivacije eh, virusov in tudi Evropska eh, agencija za zdravila eh, ima takšna stališča. Če bi to dali na ta seznam, bi bilo to smiselno, če bi to smo uporabljali tudi na drugih področjih, drugih sektorjih, naprimer, ampak na področju biotehnologije je to zelo nevarno. To bi namreč pomenilo, da bi morala biti uporaba te snovi uh, vedno predmet dovoljenja, uh, ki bi bilo časovno razmeroma kratko, kar pomeni, da bi bila uporaba predvsej bolj zapletena in uh, za podjetja bi bila to velika težava. Pri razvoju nekega zdravila uh, je treba tako ali tako spoštovati različna uh, pravila, različna uh, dovoljenja in z tega vidika uh, bi uh, takš, takšen zaplet pri Triton X100 uh, eh, privedel, privedel do še večjih težav pri razvoju tistih zdravil, ki uh, niso problematična. S tem bi lahko prekinili uh, dostop do nekaterih uh, zdravil, ki so zelo pomembna za bolnike in uh, to bi bilo veliko uh, tveganje za javno zdravje. Uh, strinjam se z gospod Gerling in uh, zato sem predstavila tudi mnenje kolega, v, katerem, uh, v imenu katerega sem spregovorila. You, um, uh, gospod Pok, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Sedaj govorimo o pravici do ugovora in o možnosti zbiranja združevanja snovi, ki so omenjene v 14. prilogi. Triton X to se uporablja v biofarmacevtski industriji in biotehnični industriji, kot je gospa Gerling že povedala. Eka je identificirala to skupino snovi kot posebno snovi, ki ima posebne lastnosti. Ta triton se lahko razredi v oktofenol, ki nas lahko ubije, ki ima toksične in estrogenske učinke. In to je podarjeno tudi v prilogi številka 16. Uporaba tritona X100 lahko povzroči resne, resno škodo za okolje in s tem bi komisija kršila uredbo REACH. Zaradi tega te snovi ne bi smeli tržili na trgu in, in ne bi smeli dati autorizacije. Poleg tega imamo še 12 takšnih snovi, ki jih ne bi smeli več uporabljati, če se avtorizacija izredno ne izda. Ta seznam ne pomeni prepovedi, ampak pomeni korak v postopku za avtorizacijo, če ni prošnje za avtorizacijo. Če se izda dovoljenje, teh 12 snovi ne bi vključili v prilogi 14, ki so snovi, ki zbuja veliko skrb. Evropska kemična agencija je to tako zapisala leta 2014 v priporočilih. Ni nobenega razloga, da bi prekinitveni čas uveljav za eno in da bi zato morali vključiti vseh teh 12 novi. Najlepša hvala. Gospa Revasi je na seznamu. Želi še kdo besedo? Je bila prezidenta? <laughs> Če ne, potem, dam, potem lahko se z nam zaključimo in damo besedo gospe. Si. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. No, sama se kar strinjam s kolegom uh, Pokom. Razumeti je treba eh, to problematiko. Komisija želi vključiti 12 snovi v 14. prilogo uredbe eh, RIČ. Gre za zelo problematične snovi, eh, ki bi jih morali prepovedati na evropskem eh, trgu, naprimer 4 ftalat. Ugovor gospe Gerling pomeni, da teh 12 snovi ne bo prepovedanih. Če si pogledamo te snovi, gre naprimer za Eh, podjetje Eli Lili, ki uh, komercializira oziroma trguje s, teti, s tem uh, tritonom. Ne gre toliko za triton, gre za uh, razpad tega uh, antivirusnega uh, agensa. Razpade namreč uh, na uh, različne snovi, med drugim tudi na uh, snov, ki je endokrini motilec. Uh, Če sprememo govor gospe Grlin, to pomeni, da 12 snovi, 12 problematičnih snovi ne bo prepovedanih. Pravijo, da uh, je ta uh, eh, agent zelo pomemben za zdravila, prav, uh, to lahko verjamem, ampak če je to res, potem lahko ta laboratorij, ki sem ga omenila, še naprej uh, trži uh, Triton. Podjetje ima 24. Uh, mesecev, da pripravi dosje in prosi za podaljšanje dovoljenja eh, za uporabo. Ne vem, zakaj bi morali pri tem eh, nasprotovati klasifikaciji S11 eh, ostalih snovi. To je nespremljivo. Mi želimo, da prepovemo 12 zelo problematičnih snovi, zato ker gre tukaj za javno zdravje. Če pa bi radi s pomočjo ene od teh snovi razvijali protivirusne uh, Eh, snovi, proizvode, lahko to naredimo s pomočjo različnih postopkov. Ne vem, zakaj je to problematično. Zaradi ene snovi bi radi eh, onemogočili prepoved eh, enajstih ostalih snovi. Mislim, da to ni dobro argumentirano. Več, uh, najlepša hvala. Sedaj ima besedo komisija. Thank you very, uh, <clears throat> thank you. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naj odgovorim na argumente gospe Gerling v osnutku resolucije. Bi rad omenil, da ne govorimo o delegiranem aktu, ampak da govorimo o uredbi, ki je še vedno pod preočitvenim postopkom. Gospa Girling pravi, da je najprej treba v prvem koraku pregledati, kakšne so lasnosti snovi, ki so navedene v 14. prilogi. Gre za problematične snovi in o njih je treba odločiti glede na lasnosti. Ko pa gre za tveganje, se mora komisija odločiti, če izda dovoljenje ali ga zavrne. Prosilci morajo dokazati, da je tveganje pod nadzorom oziroma da prednosti in koristi prevagajo tveganje. Gospa Gerling sprašuje, kaj menimo o proizvodnih eh, snovi, ki se uporabljajo v zdravilih ali v proizvodih, če so izvede, izuzeti ali ne, takšna je realnost. Imamo izuzeto za snovi, ki so v proizvodih, ne pa za snovi, ki se uporabljajo v izdelavi. Imamo tudi snovi v tej prilogi, ki so v enaki situaciji, kot so topilci, ki se uporabljajo pri, v v izdeljavi, ne pa v končnem izdelku. Tudi ti še čakajo na dovoljenje. Komisija je že izdala nekaj teh dovoljenj, EKA pa je ravno tako izdala v nekaterih primerjih pozitivno mnenje in priporočila komisiji, da jih izda. Farmacijska industrija zelo dobro upravlja s tem postopkom prošnje in izdanja dovoljenj. Gospa Gerling je ta postopek omenila kot zelo pomemben element, to drži, s komisiji se strinjamo s tem. Gospa Gerling je imela tudi 12 let. Gre za zelo zgornjo mejo, visoko zastavljeno mejo in EKA bo opravila analizo glede tega v zakonodajnih aktih, pa te meje ni. Torej, Dovoljenje se lahko izda tudi za obdobja revizije, ki trajajo dlje od 12 let. In imamo tudi razloge in utemelitve, zakaj se lahko podaljša to obdobje in v tem primeru imamo utemelitve za takšno daljše obdobje. Dovoljenja sama po sebi niso časovno omejena, izda se jih in eh, dovoljenja so potem podvržena rednim revizijam, vendar pa časovno omite tukaj ni. Argument glede negotovosti in eh, pomankanja transparentnosti. Res je, zato si vedno prizadevamo. In to drži, vendar pa je komisija storila že veliko za to, da povečamo predvidljivost s tem, da smo sprožili javno posvetovanje za snovi, preden se znajdejo v 14. prilogi in to nekaj let prej. Postopek je zelo transparenten, istočasno si zelo prizadevamo skupaj z Eko za to, da jamčimo revizijske obdo, obdobja in kako jih določimo. Celotna situacija grede gotovosti in predljivosti se je izboljšala in kot sem že omenil prej, je farmacevtska industrija zelo dobro obvladala ta postopek že kar nekajkrat. Gospa Grling je dejala, da ni opcije za oceno tveganja za ta sektor. To drži nemški organi so uporabili mm, ta postopek za upravljanje stvega, ker niso vedeli za to uporabo. Med tem postopkom, ko je EKA dala prednost tej snovi, snovi in ko se je komisija zopet posvetovala v javnem posvetovanju o družbeno-ekonomskih posledicah in vsi argumenti, ki smo jih dobili, so bili zbrani iz tega smo potegnili zaključek, da glede na to, da se ta snov uporablja v več primerjih in eh, kjer že obstaja dovoljenje, ni razloga, da bi to prepovedali, ker ni osnove za to. Mi lahko damo dovoljenje samo za določen sektor, pogoji za to niso izpolnjeni. če bi ustavili uredbo in jo zopet uložili in izvedli analizo upravljanja s tveganjem in to opcijo, bi se zopet znašli verjetno v isti situaciji kot danes. Še nekaj tega je dela gospa Rivazi. Te snovi ne uporablja samo eno podjetje, ampak jih je kar nekaj. Ko gre za topilce, kot eh, smo že slišali, menimo, da je možno, da tudi v tem primeru dobimo dovoljenja. Prednosti teh snovi pri uničevanju virusov in tako dalje so argumenti, ki jih je treba upoštevati, ko izdajamo dovoljenja in ko določamo obdobje za revizijo. Najlepša hvala. Hvala lepa. S tem je razprava zaključena na to temo. Jutri bomo glasovali in 1. aprila naprej na zasedanju. Naslednja točka je Lulu CF. Imamo obravnavo snutka poročila. Z nami je poročevalec gospod Linz. Besedo mu lahko kar predamo, da nam predstavi osnutek poročila. Izvolite. Ja, dank. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, da mi dovolite, da danes predstavim poročilo o Lulu CF-ju. Gre za sektor rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okviru Pariške konvencije. Kot veste, Pariški dogovor vsebuje zelo veliko, veliko poteznih ciljev. Pomembno je, da te cilje vključimo v vse sektorje in jih začnemo izvajati. In danes v tem poročilu govorimo o izvajanju teh ciljev na tem področju v sektorju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva. V Evropski uniji je zaščita podnebja eh, zelo pomembna in zato si tudi v tem primeru zato prizadevamo. V osnutku poročila sem skušal poudariti, kako zelo pomembna je gospodarska vloga zemljišč in gozdarstva, kakšni so pričakovanja v tem sektorju glede kvalitativnih in kvantitativnih zahtev in ciljev, ko gre za pridelavo hrane in preskrbe s hrano, zato da spodbudimo tudi trajnostni razvoj, da lahko ta sektor pomeni tudi pomemben akter, ko gre za odzem in skladiščenje CO2. -ja. Kaj ti ta sektor je prva žrtev podnebnih sprememb in tam to najbolj občutimo. Potencial zmanjšanja to emisij toplogrednih plinov v primerjavi celotnih emisij, ki jih lahko odzvame, odzame ta sektor, je približno en odstotek. Ta sektor lahko dobi tudi spodbudo za to, da poveča odzem CO2-ja. Mislimo, da je ta inštrument odzvame zelo dober za spremljanje emisij in vključitev emisij in odstranitev toplogrednih plinov. Države članice so se zavezale, da bodo uravnotežile emisije in odzem emisij in upam, da bomo tudi to lahko tukaj vključili in začeli iz izvajanjem. Da bomo lahko to vključili tudi v energetski steber in da bo ta zakonodaja veljavna do leta 2030. vidimo, da gre tukaj za shranjevanje skladiščenje v novih gozdovih, v obstoječih gozdovih, kot tudi to, da bomo lahko s tem skladiščenjem nadomestili visoko intenzivne, intenzivna gospodarstva, ki proizvaja veliko emisij. Ne smemo pozabiti, na raznolikost gozdov v Evropski uniji, na različna podnebja in na to, kako zelo velik je potencial gozdarstva v Evropski uniji. In še nekaj konkretnih predlogov in predlogov sprememb, ki sem jih zapisal v poročilu. Gre predvsem za referenčne predloge. meje, oziroma številke v, na tem področju. Tukaj smo um, predlagali referenčne meje za leta 2012 in za naslednje obdobje po Kijotu. Upam, da bomo lahko v tem primeru to začeli bolje izvajati tudi v praksi. Pri gospodarskih referencah imamo model v treh ravneh in korakih in komisija je tukaj dejala, da tega lahko v določeni meri podpre in da se bo zauzemala za to, da to izpeljemo skupaj z državami članice. In še gospodarjenje z gozdovi. Tukaj imamo zgornjo mejo 3,5 odstotka, koliko pripisanih kreditov se bo tukaj lahko vključilo in prištelo. Zato mislimo, Mm, da to predstavlja premalo prožnosti za države šence, kjer je veliko gozdov. Zato mislimo, da bi morali to podvojiti v državah, kot so Švedska, Finska in jim tako priskrbeli več prožnosti. In za konec še pogozdovanje. Zelo dobro je tukaj, eh, zrma, da lahko zapišem v dobro kredite v 20 letih oziroma da bi to lahko podaljšali na 30 let. Mednarodna pravila na področju podnebnih sprememb nam morajo služiti za smernice, vendar pa moramo poskrbeti vsem za to, da državšence ne bodo zaostajali za timi. Veselim se že komentarjev poročevalcev v Senci in tudi drugih kolegov. Rad bi se zahvalil za sodelovanje s kolegi v odborih Agri, Itre in Deve in skušal sem upoštevati v čim večji meri njihove predloge v, v okviru posvetovanja. Lepša hvala, gospod Linz. Sedaj imajo besedo poročevalci v Senci. Uh, thank you, Chair. Could, could I just check how long I can... Gospod Pranin. Najlepša hvala, gospod, uh, gospa predsedujoča. Koliko časa imam? Aha, sedaj imate na voljo dovolj časa. Mislim, da ne bi smeli podcenjevati, kako zelo pomemben je sektor Lulu CF v celotnem okviru boja proti podnebnim spremembam pred seboj imamo ogromno priložnost za to, da lahko prispevamo k celotnemu boju proti podnebnim spremembam. Norbert Linz je opravil odlično delo, ki nam služi za začetno točko. Pogovori so bili zelo koristni. In posvetovanje med poročevalci v senci in poročevalci je potekalo zelo dobro. Z vidika SD moram povedati, da smo si zelo prizadevali za to, da bi imeli situacijo, kjer bi imeli zelo visok tako kakovostno eh, možnost izračunanja in vodenja računov. Kot je dejal Norbert, smo dobili predlog komisije, ki ima drugačno časovnico in časovni okvir. Z našega vidika je bilo pomembno, da ne prekoračimo leta 2009. Daljše, ko je obdobje prej, je bolje. Komisija predlaga, da ne prekoračimo leta 2009, kajti potem bomo imeli problem. Leta 2009 je bila uvedena direktiva za obnovljive vire energije. Zato mislimo, da ni prav, da prekoračimo leto 2009, ki je bil izbran v komisiji za končni, končno leto za, ta, za to računovodsko obdobje. Z našega vidika je to točka, za katero se bomo prizadevali. V naši politični skupini si želimo spodbujati v zakonodaji na področju LULUCF dolgotrajno uporabo lesa, da jim damo daljšo življensko dobo. To tukaj je laminiran les, ki lahko nadomesti opeko in gradbeni material, kar pomeni pravo revolucijo v gradbeništvu v Evropi podjetja, ki proizvajajo takšen material v Avstriji in Nemčiji, so povečale prodajo za 25 odstotkov. To je gradbeni material prihodnosti. Zakonodaja LULUCF mora spodbujati uporabo takšnega laminiranega lesa. Ta lahko usrka CO2 tako kot gozdovi je tudi primeren za nadomestilo betona in jekla, ki je z vidika misij zelo intenzivno. In neto zemi pri gospodarjenju zemlišč bo povzročilo zelo veliko razprav. Komisija tukaj predlaga 3,5 odstotka v našem V naši skupini menimo, da je ta predlog razumen. Gospod Linz predlaga, da to povečamo na 7 odstotkov. Mi menimo, da je bolje, da ostanemo pri predlogu komisije. In še trdno računovodstvo, kar želimo doseči, je, da če bi dobili 3,5 odstotkov na 7 odstotkov, ne gre za to, da diktiramo politiko posameznim državam članicam. Ne gre za to, da Finski ali Latviji ali Avstriji ali katerikoli evropski državi določamo, kakšno politiko mora sprejeti. Pravimo samo, da potrebujemo enoten računovodski sistem, ki bi veljal v vseh državah Evropske unije, zato da lahko primerjamo in na finskem glede bio gospodarstva ni ničesar, česar bi se morali sramovati. Ravno nasprotno delajo odlične stvari. In seveda na določenih grafih se pojavijo na drugi strani spektorja in izstopajo iz evropskega poprečja in razložiti bodo morali zakaj. Mogoče zaradi tega, ker je njihovo ozemlje v 80% pokrito z gozdov, zato ni nič presenetljivega, da sekajo veliko dreves. Potem imamo na drugi strani spektruma Malto, kjer ni gozdov in zato pač Švedska in Finska eh, lahko razložita, zakaj delate drugače kot druge države članice. Mislim, da lahko povedo zelo dobro zgodbo. Glede uredbe o delitvi bremen, mi menimo, da bi lahko tukaj uvedli element o upravljanju in gospodarjenju z močvirskimi zemljišči. V sektorju LULUCF govorimo o tem, da drevesa lahko usrkajo ogromno CO2. -ja. In tudi šota je zelo dobra glede tega. To upravljajo tudi zelo dobro. Na severu Anglije se usrka dosti več CO2 -ja kot v vseh gozdovih Velike Britanije, Nemčije in Francije skupaj. To pomeni, da moramo storiti je, da moramo zaščititi našo šoto in da moramo v Angliji poskrbiti za to, da tam ne sadimo drevesa, ampak da poskrbimo za to, da se ohranje ta zemlja takšna, kot se bila. LULUCF mora to zagotoviti. Najlepša hvala. Uh, hvala lepa. Naslednja poročevalka v senci je gospod Višnjovska, pa je ni, bo pa nekdo drug govoril v njenem imenu, to je gospod Pjeha. Prosim. Ja, kolegice, žal ni tako da je poslala nekaj pripomp, s katerimi želi vstopiti v to razpravo, kar se tiče poročila v LULUCF. Najprej hvala lepa, gospod Dolinsu, za osnutek poročila. Mislim, da gre v pravo smer, čeprav obstaja element ali dva, ki bi jo bilo potrebno malo še bolj določiti. Ena prvih pripomp govori o različnih kategorijah, ki sestavljajo ljudi od CF. Kako bi to obravnavali v kontekstu ne, ne ETS? Seveda vemo, da se o vsem tem odloča v uredbi. Morali pa bi si to pogledati bolj podrobno. Potem pa je seveda še referenčna vrednost za gozdarstvo računovodstvo in nadzor držav članic, kar se tiče računovodstva. Vse to je seveda potrebno postiti v, drž v rokah države članice in politika EU se naj ne umešava. Še prav posebno, kar se tiče razmerja moči. Potem imamo tudi odstotek, ki je nakazan, ali bi naj tega povišali ali ne. Če se držimo odstotkovne meje, ki je v predlogu, mislim, da to ne bo nujno vodilo do ustreznega upravljanja z gozdovi. Ne vem, ali bi to potem bilo v duhu s pariškim sporozumom. Upam pa, da boste lahko upoštevali pripombe gospe Višnjevske, ki sem jih sedaj prebral v njenem imenu. Hvala. Uh, thank you, Chair. Um, Gospod Torvalc. Hvala lepa. Opravičujem se tolmačem, ker bom govoril krajši čas po nemško. Kot lahko slišite, ne angliščina, ne nemščina nista moja materna jezika. Najprej bi se rad zahvalil kolegi Linsu. Tukaj imamo zelo tehničen dosje. Če se tega ne lotevamo previdno, potem lahko tako zrako konča kot pri Janko in Metki. Se bomo pač izgubili v gozdu. Toliko. Po nemško. Sedaj pa angliško. Vesel sem, da govorimo o gozdarskem upravljanju pri zmanjševanju CO2 na področju Luluce. Tukaj pa imamo veliko težavo. Kakšen ponor je gost in pod kakšnimi okoliščinami? Tukaj naletimo na vprašanje ali pomakljivosti, kar se tiče pravic do emisij in delitve premen. Dejansko LULOCF obravnavajo kot ustrezno kategorijo, ki potem pravzaprav povzročate gost plača zaradi pomankljivosti predloga komisije ali zakonodaje pri delitvi bremen. Tukaj potrebujemo nekaj več prožnosti v sistemu. Kaj ti mislimo, da je to ravnovesje neopravičeno? V mojem delu sveta je to nekaj, kjer bi EU lahko izgubila spet nekaj točk nekaj težav, imamo tudi s 3,5 odstotki, s tem pragom. Kolega Linz je to dvignil na 7 odstotkov. To bi lahko bila ena od možnosti razrešitve te težave. Skušali smo izvedeti, odkot prihaja teh 3,5 odstotkov. Prašali smo komisijo, prašali smo različne institucije. In nismo pravzaprav dobili jasnega odgovora na to točko. Zdi se, da je teh 3,5 odstotkov bilo kar pričaranih kot bel zajec iz klobuka. In to verjetno ni dobro, ko imamo pravka z odstotki. Kar se tiče trajnostnega upravljanja z gozdovi, to je seveda investicija za prihodnost. Paul Brennan se strinja z mano, se strinjam z njim, kar se tiče tega, kar se tiče določenih kategorij, da bi radi imeli ločene kategorije za to, da bi dosegli napredek na tem področju. Prav tako moramo razširjati dobre prakse pri upravljanju z gozdovi tudi na druge dele Evrope, kajti kot vemo, in mislim, da Brennan in Lin se s tem strinjata, so dobro upravljani gozdovi nekaj, kar je v pridu sem. Zadovoljni smo z izpostavljanjem upravljanja z gozdovi kot nacionalno pristojnostjo. Imamo pa še potem nekaj težav z referenčnimi vrednostmi gozdov. Če si pogledamo zgodovino, so referenčne vrednosti zasnovane tako, da so za Finsko bile narejene v obdobju, ko je proizvodnja časopisov padala od sredi 90-ih do danes. To je strukturna težava, ki torej niža izkoriščanje lesa. Potem smo imeli stavko 2005, krizo 2009. Vse to je vplivalo na izračun referenčne vrednosti. In to nima opravka s tem, kako gost deluje. Mislim torej, da moramo imeti opredelitev ponorov, tako da bo to odziv na dogajanje v gozdu, ne pa v družbi. Mislim pa, da je to dobra pot naprej. Še prav posebno po sestanku G20 v Baden-Badnu vemo, da bo Evropska unija verjetno edini veliki akter na tem področju, če ne bomo poskrbeli. Za to odgovornost potem bomo verjetno pri programu kozarskega upravljanja. Odvisni od razpoložen tudi Donalda Trumpa in tega si pa ne bi želel. Toliko za to razpravo. Hvala lepa. Uh, nisem prav razumela, da si, da boš govoril po nemško. Tega nisem razumela, potem si govoril. Angliško, šala, pa nisem razumela. Uh, Gospod Flanagan. Uh, thank you very much. Uh, sorry, I was late for this. Uh, I, I had to be at the Agri Commission meeting. Hvala lepa, se pričujem, pozno sem bil, ker sem bil na sestanku odbora Agri, nisem vedel, da se bo začelo tako zgodaj. Torej, kar se tiče stališč poslancev Evropske unije, smo pač kmetom na Irskem podali te priloge in tudi splošni javnosti, medtem ko večina izmed nas se strinja, da moramo nekaj storiti, kar se tiče podnebnih sprememb in emisij CO2, pa je eden od pomislekov, velikih pomislekov, ki jih imamo, da bomo prišli do razmer na Irskem, ko, ko bo do šotišča in slaba zemljišča, ki jih nekateri imenujejo, jaz bi pa to imenoval lepa zemljišča, tudi travišča, pokrita z gozdovi, zato da bi torej zadostili tem nekaj kriterijem, karkoli že to pomeni. Pomakljivost tega glede krožne razprave ali so gozdovi oglični ponori ali ne, pa je pomembno nekaj. Gozdarstvo na Irskem se zmanjšuje. Imamo hektarje in hektarje dreves, ljudi pa ne. Če bomo šli po tej poti, ne bo dobro, to moramo ustaviti. Mislim, da ne gre za to, kar se tiče šotišč in mokrišč, če bi jih vključili, ne se strinjam s tem, da bi jih vključili, bi pa se distanciral tega, da bi o tem odločale države članice. Zakaj? Zato, ker če bo nekaj obvezno, se bodo politiki tega držali. In ljudje bodo kričali, saj smo bili prisiljeni to storiti pa tega seveda ne bodo storili, ker se ne da prisiliti. To, o tem morajo odločati države članice. Istočasno pa se mi zdi, da moramo nekaj ukreniti. Eno področje, ki se ga je potrebno ogledati, prihajam z področja, kjer imamo šoto in potem gremo na piknik in to prinesemo domov in vidimo težave s tem. Nekateri ženski prostori so neprecenljivi. Tisti, ki pa grejo hiše s tem. In to se dogaja. Po eni strani pravimo, da je to neprecenljivo, po drugi strani pa pravimo, lahko gledate to zemljo, ne morete pa jo uporabljati, ne, bo, ne boste mogli greti svoje hiše. Po tem računovodskem procesu moramo ugotoviti, kaj je resnično neprecenljivo. Zagotoviti moramo, da ta neprecenljivost konča v njihovih žepih, kajti vse lepo in prav, lepe pokrajine ne morete jesti. To je potrebno upoštevati, če bi naj to darovalo. Gospod Javor. Chair and thank you for Mr. Lins for, for the... Hvala lepa, hvala lepa gospodu Linsu za to poročilo. Seveda ko govorimo o uredbi LULOCF, moramo upoštevati, da je to del večjega svežnja, ki skuša zagotoviti naše obveznosti po pariškem sporozumu, po dolgoročni dekarbonizaciji do 2050. LULOCF torej ni cilj sam po sebi, to je samo del rešitve in ogledati se potrebno uredbo LULOCF ali prispeva k dosegi teh ciljev ali ne. Prav tako je pomembno se ogledati uredbo kot uredbo, ki vpliva na področja, kjer to niso samo podnebna vprašanja. Moramo upoštevati tudi ukrepe za varovanje okolja in biotske raznolikosti. In to je povezano seveda tudi z gozdarskim upravljanjem, pa ne samo s tem, temveč tudi s kmetijskimi dejavnostmi šotišča in druga področja, ki so vsa že bila omenjena. V tem kontekstu pa mislim, da je prvotni predlog komisije junija 2016 z novimi pravili za sektor bil nekaj, kar ni kazalo prave ravni ambicioznosti, če si želimo doseči cilje, ki smo se jih zadali pri evropskih podnebnih politikah. dobre elemente sviče vidim poročilo gospoda Linsa, vendar pa mislim, da je še kar nekaj področji, kjer so izboljšave možne. Zato, da bi bili bolj učinkoviti pri dosegi teh ciljev. Kot prvi korak mislim, da bi morali dodati dolgoročno perspektivo temu poročilu. Ne gre samo za nekaj nadaljnih let do 2030, potrebno je gledati do leta 2050 dolgoročno perspektivo. Torej. Prav tako se strinjam z gospodom Brennanom, njegovo pripombo, da je prvotna gozna referenčna vrednost 2009 boljša in ustrezno zrcali razvoj na področju gozdarstva. Ne strinjam pa se s predlogom gospoda Linsa, da bi spremenili referenčno obdobje na 2000 do 2012. Prav tako sem predvsej prožen, kar se tiče ne ETS sektorjev, ki niso povezani z ETS. Na tem vprašanju sem ga predvsej delal in vidim kar nekaj težav pri predlagani prožnosti tega mehanizma. Mislim torej, da bi o tem morali premisliti in najti ustrezni kompromis priznavam poskus komisije, da izboljša računovodska pravila, vendar pa mislim, da moramo iti dlje. Kategorije Lulo CF morajo biti vključene v računovodski sistem na pošten, pregleden način. Emisije moramo vključevati, tako kot se to vidi iz atmosfere, zato bi predlagal neto-neto izračun za vse kategorije. Potem pa je tudi zelo pomembno, da predlog spodbuja trajnostno uporabo bio-energije mase. Tako da bomo odgovorni glede bioenergije in da bomo upoštevali tudi biotsko raznovrstnost pri uporabi te biomase. Seveda bom podal svoje predloge sprememb, še enkrat pa hvala lepa poročevalcu za osnotek poročila. Hvala lepa in še zadnja poročevalka osencija, gospa Evi, prosim. Jo, mi kongratu... Hvala lepa, predsednica. Tudi sama bi se rada zahvalila avtorju gospodu Linsu in mu čestitala. Vseeno pa bi rada omenila še nekaj elementov, ravno kar je kolega Javor to tudi že omenil. To je sedaj svežen ukrepov. 40 odstotkov bi naj zmanjšali emisije CO2 do leta 2040 v EU. Zmogljivosti ponora pa niso omenjene in mislim, da bi lahko bili bolj ambiciozni pri komisiji, kar se tiče tega. Potem pa vse skupaj, vse, kar spada pod LULUCEF, v Evropi je tako, da shranimo 350 milijonov ton CO2. Tukaj pa imamo zapisano samo 150 milijonov ton do leta 2030 in to je torej nazadovanje. Potrebno bi vse skupaj izračunati do leta 2050. Te zmogljivosti eh, zajemanja oblika bi bilo potrebno omeniti in morali bi povedati tudi, da biomaso uporabljamo energetske namene tem predlogom mislim, da bi bilo dobro imeti obvezujoče cilje za obdobje 2030, 40, 50, da bi imeli torej jasna strateška navodila za pot naprej za področje LULUCEF. Evropska unija bo potem predelala cilje glede podnebnih sprememb in cilje glede LULUCEF bi morali okrepiti. Potem pa še nekaj, kar skrbi uporaba prožnostnih elementov. Namreč tistih, ki so povezani z uredbo o delitvi bremen. Tudi uporaba te prožnosti bi znižali emisije do leta 2030 za 38 odstotkov, ne pa za 40, kolikšni, kakršni so bili cilji. In lahko se zgodi, da ciljev torej ne bomo dosegli. Po našem mnenju bi torej morali te prožnostne elemente izključiti. kar se tiče ciljev in delitve bremen. Tako da torej bi te kredite za absorpcijo lahko pa dajale le tiste države članice, ki niso uporabljale prožnostnih elementov po delitvi bremen. Sicer bo prišlo do neprijetnih razmer za države članice, tako kot so dali kolegi. Potrebujemo enoten računovodski sistem za vse sektorje. Moramo si pogledati, koliko CO2 se shrani glede na referenčno obdobje. Prav tako pa naj še enkrat ponovim, da je uredba LULU-CF nekaj, kar je potrebno oceniti glede na njen vpliv. Tudi na bioraznovrstnost. pod nobenimi pogoji, pa to ne sme spodkopati naših ciljev glede ohranjanja bioraznovrstnosti. In končno, potrebno bo okrepiti trajnostni vidik biomase za energijo, tako da bomo zmanjševali emisije toplogrednih plinov, istočasno pa bomo lahko bolje izkoriščali vire, kot je dejal gospod Brennan. Kar se da hitro moramo izvesti prehod na naravne vire. Še prav posebno z uporabo lesa v zgradbah tako bi uživali veliko prednosti, kar se tiče emisij CO2. Uh, um, Hvala lepa. Še kar nekaj se vas je javilo k besedi seznam sedaj zaključujem. Najprej gospod Lize. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa Norbertu Linsu za upravljeno delo in za osnutek poročila. Mislim, da je to resnično zelo dobra podlaga za nas tukaj v odboru. Samo troje bi rad nakratko omenil. Najprej, gozdarstvo upravlja pomembno vlogo, ko govorimo o varovanju podnebja. Dolgoročno lahko podnebne cilje dosežemo le zvišene za 1,5 stopine za dve, če bomo imeli prispevek gozdarstva. In trajnostno upravljanje z gozdovi je dobro za podnebje. Morda to ni vedno logično, vendar pa prav gost morda ni vedno tako dober za podnebje kot dobro upravljen gost. Moramo pa seveda paziti, da si ne bomo lagali in da ne bomo zapisovali stvari, ki ne držijo. Kajti enostavno ne vemo, kaj se bo zgodilo v naslednjih letih z gozdovi. Zato moramo imeti dobro metodo za izračun in kolegi so podali že dobre predloge. Tretjič. Ne smemo vzbujati vtisa, kot da bi lahko zanemarili druge sektore varstva podnebja, če ustrezno poskrbimo za gost. Naj opozorim na dvoumnost. Sedaj imamo torej zakonodajo parlamentu in tudi svetu glede ETS. Svet sploh ni prožen. Sploh nimamo več prožnosti, nimamo več skupnega izvajanja in mehanizmov za čiste ukrepe. In tega LULUCF-a tudi ne moremo prišteti k temu. In seveda sedaj obstaja nevarnost selitve vira CO2. 43 odstotkov je ambiciozen cilj, prožnosti pa ni. Pri delitvi bremen imamo samo 30 odstotni cilj. In v predlogu komisije že imamo vključeno prožnost kot most z LULUCF-em verjetno bo na koncu potreben kompromis. Seveda tudi nisem proti, vendar pa mislim, da prožnosti ne smemo razširiti, kajti to bi bilo potem pa nepošteno do sektorja ETS, ko bi dajali tam, kjer je ogrožena industrija, kjer bi lahko prišlo do selitve. Ni prožnosti, to smo sklenili v svetem parlamentu ne sme torej pri delitvi bremen prožnost biti večja, kot je to predlagala komisija. Sicer to ne bi bilo pošteno, kar se tiče drugih sektorjev. Hvala. Hvala lepa, gospod Grostet. Merci. Uh... Najlepša hvala. Kratka bomo v zvezi s tem vprašanjem, zato ker smo marsikaj že slišali. Gre eh, za posebej posebno, pomembno vprašanje, še posebej v okviru izvajanja pariškega sporazuma. Mislim, da je treba govoriti o eh, pravilih eh, za izračun, govoriti moramo tudi o absorpciji, o ponorih. Zagotoviti je treba okoljsko trajnost teh ukrepov različni akteri, eh, ki skrbijo za upravljanje z gozdovi, menijo, da potrebujemo bolj natančna pravila. Eh, komisija eh, predstavlja oziroma zagotavlja nek okvir, naprimer koliko lesa je bilo porezanega, na novo posajenega in tako naprej. Ampak zdi se mi, da so te zadeve šle predaleč komisija predlaga tudi, da bi uporabila referenčno obdobje 2009-2020. To pomeni, da gozdarstvo ne bi mogli spremeniti, ne bi moglo postati bolj intenzivno kot v tem obdobju. Za tiste, ki se ukvarjajo z gozdarstvom, je to težava. Brez dvoma bi si namreč želeli, eh, da bi lahko referenčne Eh, vrednosti eh, spreminjali in prilagajali. Na to imamo tudi področje kmetijstva, eh, ki je umešeno v to zgodbo. Imamo tudi prometni sektor, gradbeniški sektor. Vsi morajo sprejeti določene ukrepe, ampak pri tem ne smemo kmetov kaznovati. Glavni cilj kmetijstva je eh, nahraniti ljudi. Ne gre za glavni cilj boja proti podnebnim spremembam. Podpiram eh, poročevalca gospoda Linca. Eh, upam, da bo uspel najti ustrezno ravnovesje med vsemi temi različnimi argumenti in stališči. Hvala. Speaker, Hvala lepa gospa Grostet, zdaj pa gospa Šraj Pirik. Voorzitter, ook dank aan onze rapporteur Norbert Lins. Een heel goed uh, rapport. Hvala lepa. Hvala lepa tudi poročevalcu Norbertu Linsu za zelo dobro poročilo in za prizadevanje. Zelo dobro, ravnoteženo poročilo. V nizozemski CDA si želimo prožnosti pri uredbi o delitvi bremen in LULUCEV. Mislim, da da je pomembno, da pri LULUCF podamo spodbude, ne da bi seveda jemali spodbude drugim sektorjem. Ponori CO2, to je pozitivno. In zagotoviti moramo bolj trajnostno upravljanje z gozdovi, istočasno pa poskušati obvarovati bio raznovrstnost, biotsko raznovrstnost. Prav tako je potrebno ustrezno registrirati topogedne pline. V kmetijstvu potrebujemo rodno grudo. Vse skupaj pa mora biti tudi finančno izvedljivo. Enako velja za gozdarstvo. Da ali ste da bi res morali uporabljati v gradbeništvu, da je to lahko samo pozitivno? Imamo veliko primerov, ki jih lahko za to uporabimo. Komercijalno gozdarstvo pa ni grožnja za podnebne spremembe. Mislim, da to samo razširi niš naših ukrepov. Prav tako je potrebno računovodstvo tudi upoštevati in to prispeva k boljšemu upravljanju lepa, gospa Juso. Hvala lepa, gospa predsedujoča, najlepša hvala gospodu Linsu in poročevalcem v senci. Omenila bom samo nekaj točk. Ta predlog obravnavamo skupaj s predlogom o delitvi bremena tem razpravljamo istočasno. Rada bi zastavila vprašanje komisiji. V predlogu o delitvi truda imamo nekaj predlogov sprememb, kjer se predlaga 180 ton oglika. kot referenca za srkanje. Veliko predlogov sprememb zahteva več ton oglika, nekatere prosijo za manj, vendar pa večina predlogov sprememb zahteva več ton. Zanima me, če se komisija s tem strinja, da bi lahko to povečali ali mislite, da je to dovolj. In sedaj prožnost glede predlogov za srganje CO2. -ja. Torej, znesek 2009-2012 bi lahko prenesel na 2010 do 2030. Zanima me, če bi znesek tega zadnjega obdobja emisij lahko upoštevali za obdobje po leto 2030, ko bomo nadaljevali s tem sistemom. ko gre za izračunavanje iz eh, uporabljenega lesa, me zanima, če smo obrali pravi način, pravo formulo. Sama mislim, da bi morali to spremeniti in upoštevati tudi lesne odpadke. Tudi računavanje glede uvoza in izvoza bi morali spremeniti, kaj sedaj pa. naravnih, še naravne katastrofe, če bi lahko upoštevali leto 2006 in če je to najbolj primerno statističnega vidika. Teh eh, izrednih naravnih eh, pojavov je veliko in zanima me, kako bi lahko to poenotili in eh, to potem vzeli za podlago, za izračunavanje. Mislim, da bi s tem sprožili vrsto nadaljnih razprav. To so vprašanja, ki se mi zdijo najpomembnejša v tem poročilu. Uh, Hvala lepa. In še zadnji. Na mojem seznamu je gospod Danta. Hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil kolegu Norbertu Lincu za pomembno delo, ki ga je opravil pri tem doseju. Strinjam se z večino njegovih predlogov, še posebej kar zadeva spoštovanje načela subsidijarnosti pri določanju eh, referenčnih eh, vrednosti in eh, tudi kar se tiče fleksibilnosti uporabe sredstev. Kot je že dejala Françoise Grostet, bi tudi sam rad izpostavil določene uh, dvome, uh, kar se tiče referenčnega uh, obdobja. Mislim, da bi s tem lahko uh, v nevarnost uh, padel pariški sporazum. Države so uvedle trajnostno upravljanje z gozdovi, Eh, tako kot je zato prosila komisija, kljub temu, da Evropa nima pristojnosti na tem področju. Eh, prosili smo tudi druge države, da uberejo podoben eh, pristop pri trajnostnem upravljanju z gozdovi. Zdi se mi, da je tvegano, če bi z vidika drugih politik, ki jih oblikujemo in ki jih izvajajo države članice, naprimer na področju biomase, uvajali takšne ukrepe. Eh, naša politika je politika eh, diverzifikacije eh, in spodbojenja obnovljivih virov energije. Ta parlament, pa tudi komisija, veliko govorita o krožnem gospodarstvu, obenem pa moramo paziti na to, da bomo koherentni. Les je zelo, pomemben, zelo pomembna surovina, žlahna surovina, pomembna tudi za ponore oglika In ravno zato moramo paziti, kaj eh, počnemo. Po eni strani eh, bi radi podpirali eh, naprimer eh, hiše, ki so izdelane iz lesa, po drugi strani pa bi sprejemali takšne ukrepe in eh, kaznovali ljudi. Razmišljati moramo eh, z vidika 3-4 petih eh, generacij. Ne smemo pozabiti na osnovne eh, cilje. Kar se tiče nacionalnih referenčnih eh, vrednosti, si moramo prizadevati za trenutno trajnostno upravljanje z gozdovi. Na tem moramo graditi, ne pa na zgodovinskih obdobjih in referenčnih točkah. Tornbalc še, samo trenutek. Saj ste že govorili. Dovolite mi, da vas opozorim, da morate čisto na kratko. Da. 525-2013 uredbo smo preučili in to opredeljuje, kakšna bi naj bila referenčna vrednost. Če temu sledimo, potem bi morali najti drugo rešitev, kot je ta, ki jo imamo v predlogu komisije. Okay. Now, uh... Prav, hvala. Beseda dobil gospod Ferheim. Komisija, prosim. You, chair, um... Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa za obravnavo osnotka poročila. Mislimo, da je to zelo konstruktivna, uravnotežena razprava. Naj pa spomnim na to, kaj je predlagala komisija lani. Kar se tiče LULO-CF-a, to gradimo na tem, o čemer smo govorili tukaj že leta 2012. Prva odločitev Lulucefa je bila takrat predmet razprave in po kjotskem sporozumu se je to potem preneslo v nacionalno zakonodajo. Komisija je v teksnih stikih tudi z državami članicami, kar se tiče izvajanja te odločitve teh sklepov. Državam članicam kar dobro uspeva upoštevati in uveljavljati računovodska pravila po kratkem obdobju dve. Prav tako pa je pomembno, da je sklep o Lulu CF in uredba, kot je predlaga komisija, nekaj, kar ne podaja obvez za posamezne kmete ali gozdarje. Tudi to je zelo pomemben vidik. Sklepi sveta z leta 2014 so bili pomembna začetna točka. Prav tako smo priznavali manjši potencial blažene za ne CO2 emisije v kmetijstvu. Tako da sedaj priznavamo dve plati iste medalje. Po eni strani imamo emisije ne CO2 kmetijstva, Po drugi strani pa imamo tudi spodbude in možnosti, da vključimo tudi pozitivno plat medalje, namreč izboljšano ločevanje oglika, zrabe zemljišč in tudi drugi dejavnosti. Seveda moramo biti odgovorni za ta področja, tako da bomo zagotovili, da je to, kar je vključeno v račune držav članic. Odločno, zapisano, to je zelo pomembno. Računovodska pravila niso kar padla z neba, kot sem že dejal, izhajajo iz kotskega protokola, to je bila začetna točka za nas, morali smo jih potem pregoditi, poenostaviti, narediti bolj odločne, tako da imamo skupne kriterije po vseh državah članicah. Prav tako razvijamo predlog pod vodstvom mojega komisara Kanjete in Hogana, ko bi naj na določen način zasnovali prožnostne mehanizme. Mislim, da smo našli uravnotežen način naprej. 280 milijonov ton prožnosti LULOCEF-a in prožnosti uredbe delitve obremenitve in to je povezano po sektorjih. To je navezano na teoretično zmanjševanje emisij, ki ne izhajajo iz kmetijstva. Mislimo, da je to, kot sem dejal, uravnotežen predlog, dobro pot naprej in to omogoča, da tako kmetijstvo, ki ne proizvaja CO2, in UCF imata dober prispevek celotni zavezi EU. Potem pa nekaj specifičnih točk, ki ste jih omenili, referenčne vrednosti, obdobje, omejitev poraba dobropisa na 3,5 odstotka. Tukaj je bila začetna točka ta, kar imamo trenutno že v sklepih LULACF in kar se uveljavlja pod kjotskim protokolom v tem obdobju. Vendar pa, seveda, smo odprti za razpravo pri teh točkah. Menimo, da je uporaba lesa pomembna. Lahko zelo še izboljšamo menjavo materijalov. lesne izdelke lahko uporabljamo še boljše, lahko pa si še ogledamo, kako bi lahko to še ukrepili. Biotska raznovrstnost, vprašanja povezana s tem so pomembna. Tega to nismo eksplicitno omenjali, zato ker imamo druge tipe zakonodaje, ki to omenjajo. Seveda je to potrebno upoštevati in zato tega tu nismo podrobno omenjali. Nasplošno pa pozdravljamo tudi pravi trenutek za razpravo o tem, tudi v svetu razprave dobro napredujejo in zato mislimo, da je potrebno podpreti razpravo v Evropskem parlamentu, da bi kar se da hitro napredovali. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, komisija. Sedaj pa spet poročevalec, gospod Lens zelo veliko interesa. Vlada za vaše poročilo. Kolegi. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa kolegicam in kolegom za njihove pripombe. Opazili smo pri tem predlogu, pri tem specifičnem sektorju zemljišča in gozdarstva, kako večplastno in zapleteno vse skupaj. In to je drugače kot pri ETS. Tudi, kar se tiče delitve bremen, ko je šlo samo za to, da koliko bomo znižali oziroma koliko lahko znižamo pri emisijah CO2. To je tukaj malo drugače, gre za inteligentni sistem. Kako lahko nižamo CO2, po drugi strani pa tudi, kako lahko ustvarimo spodbude za rabo zemljišč in gozdarstvo, da bodo velik prispevek, ki ga že podajajo k varovanju podnebja, še izboljšali. Imam občutek, da še prav posebno, kar se tiče referenčne vednosti za gozdove, kako nam bo to uspelo, da bo to potem pomembno za razpravljanje tudi med političnimi skupinami. In kot sem slišal, bomo potem govorili tudi o omejitvi, torej teh 3,5 odstotkih in tudi v referenčnem obdobju, ker sem videl, da morda ima še kateri od kolegov kakšne druge predstave. Vse pa seveda veselim konkretnih predlogov sprememb, tako iz našega odbora, kot tudi predlogov iz drugih odborov. Potem pa se tudi veselim pogajanj s kolegicami in kolegi. Hvala lepa. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 27. marec do 11. ure do povdne. Tako, mislim, da smo zaključili z današnjim dnevnim redom. Je to res? Da, ničesar več nimam. Veselim pa se že sestanka jutri. Sestanek je zaključen. Hvala lepa.